witam obecnych wśród nas przedstawiciela rady pozdravljam predstavnike sveta in evropske komisije takoj vam bom dal besedo najprej imamo skupno razpravo o mehanizmih okrepljenega ekonomskega upravljanja poslušali bomo izjave sveta in komisije Ravno tako eh, nam bodo povedali nekaj o izidih eh, sveta 7. maja in o izidih ekofin sestanka. Govorili bomo tudi o politični relevantnosti strategije do leta 2020 v kontekstu trenutne eh, krize. Potem bomo imeli vprašanja svetu, ki se bodo tudi nanašala na strategijo EU 2020 in na posledice gospodarske krize. Prvi govornik v imenu sveta je državni sekretar, gospod eh, Garido. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala, gospod predsednik. Vsi vemo, da se nahajamo v času zelo velikih finančnih nihanj. Že nekaj mesecev lahko to trdimo. Te finančne turbulence izhajajo iz krize drugorazrednih kreditov v ZDA. Zato gre za finančno krizo v zasebnem sektorju, ki se je spreobrnila v nekaj, kar vpliva na realno gospodarstvo v obliki globoke depresije, bolje rečeno recesije. Prišlo je do zmanjšanja proizvodnje in povišanja brezposelnosti, kar je še toliko bolj resno v tistih državah, ki so odvisne od nepremičninskega sektorja. Države članice so se hitro odzvale, ravno tako centralne banke, zato da bi preprečile propad finančnega sistema. Obstaja pa tudi povezava med tem in realnim gospodarstvom. To seveda povzroča posledice v javnem sektorju. Sedaj ne govorimo več o zasebnem sektorju, o zasebnih financah, ampak o javnih financah. Prišlo je do krize finančne stabilnosti v javnih proračunih. Opazili smo zelo velike primankljaje, eh, obstaja tudi kriza javnega dolga. V zadnjih mesecih se je ta problem še poglobil. Poleg tega opažamo tudi velika nihanja na trgih in špekulacije. To pa povzroča tudi zvišanje obresti obvez, obveznic in ko gre za posojila držav, ko prosijo za posojilo. To se dogaja v evroobmočju, zato to ni več samo problem ene ali dveh držav, ampak zadeva celotno, celotno evroobmočje in vse države, ki spadajo v to območje. To je diagnoza vseh dejstev v Evropski uniji, kar je treba seveda upoštevati, da se lahko odzovemo na to krizo. Mislim, da Evropska unija pravilno ukrepa. Mogoče se je velikokrat zdela počasna v sprejemanju odločitev, včasih preveč počasna pri nekaterih primerjih, vendar pa so bili rezultati dobri, pravilni, smiselni. Šlo je za premišljeno ravnanje Evropske unije na koordiniran način. Čeprav se zdi, da veliko ukrepov preprečuje, videti celoto, mislim, da je bil odziv pravilen. Vsebuje ukrepe na kratki rok, treba pa je seveda ukrepati tudi srednjeročno, kaj ti preprečiti je treba, da bi se ta kriza zopet pojavila. Torej imamo injekcijo javnih sredstev in pa tudi evropski načrt za oživljanje gospodarstva, ki ga je sprožila komisija. Torej, gre za odziv držav članic za to, da bi omejili posledice te krize. Posledica tega je, torej oblika pomoči je pomoč Grčiji. Komisija je Grčijo že pred meseci opozorila na zelo resno situacijo v javnih financah v tej državi. V skladu z devetim odstavkom 126. člena pogodbe Evropske unije je svet opozoril Grčijo in pripravil priporočila. Poleg tega pa bo svet tudi spremljal dogodke v Grčiji. Ne gre samo za situacijo in likvidnosti v javnih financah te države, gre tudi za priporočila v zvezi s strukturnimi reformami v pokojninskem sistemu, v zdravstvenem sektorju. Triindvajsetega aprila pa smo sprejeli mehanizem za odziv na situacijo v Grčiji. Že včeraj smo videli prvo dejavnost v okviru tega mehanizma, kajti Evropska unija je že namenila prva sredstva za pomoč Grči. Zato lahko rečemo, da vidimo prve ukrepe, ki so srednjeročnega značaja, kar je seveda potrebno pri tako resni situaciji, kot je situacija v Grči. Istočasno pa smo začeli tudi s kratkoročnimi ukrepi in to ste omenili tudi v ustnem vprašanju, ki ste nam ga namenili poslanci Dolf, Verhofstadt, Šulc in tudi drugi. V zvezi s potrebo po strategiji za izhod iz krize. Ta strategija mora biti nadzorovana in seveda zmerna, namenjena pa mora biti preprečevanju resnim posledicam težav v javnih financah. Istočasno pa mora poskrbeti za gospodarsko rast. Vendar pa kratkoročni cilji niso dovolj. Treba je sprejeti tudi srednjeročne in dolgoročne ukrepe, kajti v Evropski uniji imamo strukturne probleme. Ti problemi so škodili Evropski uniji, kajti obstaja zelo veliko nihanje na finančnem sektorju. Evropska unija je sprejela ukrepe in načrtuje srednjeročne in dolgoročne ukrepe, ki jih je treba tukaj seveda omeniti. Kot prvo se bomo odzvali na krizo, ki je nastala zaradi resne gospodarske situacije, ki jo trpi celotna Evropska unija. Še posebej v evroobmočju. Zato, da se lahko odzovemo na krizo v finančnem sektorju, je Evropska unija sprožila celo vrsto ukrepov, o katerih razpravljamo tukaj v Evropskem parlamentu. Gre za nadzorni svežen, za katerega upam, da ga bomo čim prej sprijeli in dosegli sporazum med svetom in Evropskim parlamentom. Ekofin je včeraj ukre, sprejel tudi ukrep v zvezi z eh, hedge skladi. In s tem seveda odgovarjam na vprašanje gospoda Konbenita in gospoda Hensa. V zvezi z dejavnostmi v okviru G20 je tudi to v skladu s tem, kar smo načrtovali v tej skupini. Evropska unija ima strukturne težave in seveda je treba sprijeti strukturne reformi. Temu je namenjena strategija 2020. Ta temeli na obvezah držav članic za doseganje določenih ciljev preko določenih integriranih smernic, kar bomo spremljali tudi z nacionalnimi načrti, načrti za reforme. Poleg strategije 2020 je pomembno tudi da komisija sprejme ukrepe po izjavi maja, ki zahteva seveda politično koordinacijo. Strategijo se želimo odzvati na problem gospodarske proizvodnje, da bi preprečili, da bi v prihodnosti prišli, prišli zopet v situacije, kjer bi imeli probleme v sami strukturi. S tem se bomo odzvali tudi na dodano vrednost na pod, eh, področju tehnologije, na področju zaposlovanja in pa seveda tudi na področju boja proti podnebnim spremembam. Nimamo pa samo težav na zasebnem fik, eh, finančnem sektorju, imamo tudi težave proizvodnje na, v tem sektorju in pa seveda težave v javnih financah. To pa zahteva tudi nadaljne srednjeročne in dolgoročne ukrepe. Te vsebujejo predlogi komisije 12. maja, o tem so razpravljali na ECOFIN-u včeraj. In ti ukrepi želijo ohraniti finančno disciplino in poskrbeti za spoštovanje pakta rasti, za rasti in stabilnost. Poleg tega pa s tem želimo preprečevati nadaljne krize. Zato smo ustanovili delovno skupino, ki se bo prvič sestala 21. maja torej v petek. Van Rompuy predseduje tej delovni skupini, ki se ukvarja predvsem s finančno disciplino, kjer bodo razpravljali tudi o dokumentu komisiji o finančni in gospodarski politiki, kar bo seveda predstavil komisar Oli Ren. To je vse povezano z dolgoročnimi ukrepi. V razpravo v Evropski uniji je treba vključiti tudi razpravo o davčni politiki v finančnem sektorju in pa seveda tudi o obdavčevanju finančnih transakcij. Tudi o tem smo razpravljali v skupini G20. To smo veliko krat že slišali tudi strani poslancev gospe Harms in gospoda Kona Bendita. Vsa Evropska unija dela v to smer. Že decembra lani smo govorili o tem v Evropskem svetu. Naročili smo tudi študijo v Mednarodnem skladu o obdavčevanju finančnih transakcij. O tem smo govorili tudi marca na svetu, kot tudi 1. aprila. Tudi včeraj so v Ekofinu govorili o tem vprašanju. O tem ukrep, ukrepu bomo govorili tudi v skupini G20, gre torej za srednjeročne in dolgoročne ukrepe. Tudi včeraj na vrhu Evropske unije z Latinsko Ameriko so govorili o možnih reformah v finančnem sistemu. Torej Evropska unija odpira to vprašanje v vseh možnih formih, na vseh možnih ravneh. S tem bomo dobili pogoje za ekonomsko upravljanje Evropske unije. Tukaj seveda aktivno sodeluje svet, kot tudi komisija in Evropski parlament. Evropski parlament kot zakonodajni in nadzorni organ. Ko zaključek lahko rečemo, da drži, da je kriza pokazala, da obstajajo pomakljivosti v Evropski monetarni uniji. Seveda, še nimamo gospodarske unije, to seveda predvidevajo naše pogodbe, v realnosti pa tega še nimamo. Imamo monetarno unijo, gospodarske unije pa še nimamo. Ti kratkoročni, srednjeročni ukrepi seveda načrtujejo in začrtajo pot, zato da bi dosegli resnično gospodarsko unijo. Ta kriza je škodila našim gospodarstvom postavila Evropsko unijo v preizkušnjo, vendar pa nas ni razkosala. Evropska unija se je odzvala, včasih seveda prepočasi, vendar pa odločno in gotovo. Včasih se nam je zdelo, da omahuje, vendar pa je delovala enotno in se pravilno odzvala na izive, s katerimi se soočamo. Upam, da bomo na svetu junija okrepili to smer, to linijo, da bomo resnično dosegli skupno ekonomsko upravljanje, da se bomo skupaj odzvali na krizo strani Evropske unije. Istočasno pa moramo pripraviti skupno stališče na tem zelo pomembnem vrhu G20 v Torontu, torej da bi govorili o reformah finančnega sistema in pa tudi o obdavčevanju mednarodnih finančnih transakcij. Najlepša hvala, gospod predsednik. Panu ministru. Hvala lepa, gospod minister, za predstavitev dela sveta. Sedaj bom pa dal besedo gospodu eh, Olju Renu, komisarju. President, eh, honorable members, eh, I will... Gospod predsednik, spoštovane članice in člani. Vesel sem te razprave o odzivu Evropske unije na krizo in o kratkoročnih in dolgoročnih izzivih, eh, ki so pred nami v zvezi z upravljanjem gospodarstva. Naj začnem z odzivom na krizo. Pred desetimi dnevi je Evropska unija sprejela pogumno odločitev za ohranjevanje finančne stabilnosti v Evropi. To je bil odziv na hudo krizo, ki je postala sistemska nevarnost za evro. To je bil odziv, ki bi ga imenoval sam pakt konsolidacije. Najprej smo se dogovorili o Evropskem mehanizmu za finančno stabilnost, ki zagotavlja znesek približno 500 milijard evrov ta znesek bo dopolnen z, z zneskom mednarodnega denarnega sklada. Potem smo se pa dogovorili, da pospešimo fiskalno konsolidacijo v tistih državah članicah, kjer je to najpomembnejše. Evropa je tako ponudila kredibiln svežen državljanom. Želeli smo pokazati trgom in ostalemu delu sveta, da bomo naredili vse za obrambo naše valute. Tega nismo delali samo zaradi tržnih sil, ampak za zagotavljanje vzdržne rasti. Zagotoviti smo morali, da oslabljena finančna stabilnost ne bi ogrozila tudi gospodarstva na splošno. To je naša odgovornost, to je odgovornost nas do naših državljanov. Čisto konkretno. Smo štirinajst štiri milijonov evrov dali Grčiji, oziroma milijard in 5,5 eh, je dal mednarodni denarni sklad. Tako bomo lahko pokrili prve najnujnejše potrebe refinanciranja. Seveda je to vse pogojeno. Grčija mora v celoti izvajati program, ki je bil dogovorjen skupno. Se pravi, eh, o tem programu so se dogovorili komisija IMF in Grčija. Eh, Evropska centralna banka je tudi sprejela nekaj izrednih ukrepov proti napadom na evro, napadom, ki smo jim bili nedavno priča. Države članice so razumele, kako zelo pomembno je zagotoviti fiskalno konsolidacijo, če želimo doseči vzdržne javne finance. To je prav gotovo predpogoj za vzdržno gospodarsko rast. Prejšnji teden sta Španija in Portugalska predstavili nove pomembne ukrepe za fiskalno konsolidacijo. To so težki koraki, pomembni koraki za, za zmanjšanje javnega primankljaja v letih 2010 in 2011. Komisija bo predstavila tudi celovito oceno primernosti in ustreznosti novih ciljev in ukrepov. E, to bomo naredili v naslednjih dveh tednih. Naj podarim še nekaj. Hitrejše zmanjševanje javnega deficita je bistven sestavni del svežna za finančno stabilnost, o katerem smo se dogovorili oziroma o katerem se je ECOFIN dogovoril 10. maja. Ravno tako je pomembno, da obe državi sprejmeta strukturne reforme, ki bodo prispevale k rasti. E, tu mislim zlasti na reformo trga dela in na reformo pokojninskih sistemov. Hitrejša fiskalna konsolidacija je prednostna naloga v vsej Evropi, vendar pa moramo istočasno koordinirati tudi naše gospodarske in fiskalne politike in sicer z diferenciranim pristopom do držav članic. Kaj to pomeni? Napori fiskalne konsolidacije morajo biti pač različni, upoštevati morajo gospodarske naljivosti in fiskalni prostor. Države, kjer takega fiskalnega prostora ni, bodo morale eh, najprej sprejeti eh, nove stroge ukrepe, druge, kjer je pa uh, davčni eh, eh, sistem že bolj eh, urejen, pa bodo, pa bodo morala po isti poti naprej za zagotavljanje rasti in novih delovnih mest v Evropi. Napak bi bilo uh, ustaviti naše napore sedaj. Uh, teh deset let obstoja evra je zgodba o dospehu. To je prav gotovo izhodišče. Ta kriza pa je pokazala, da moramo priznati sistemske pomankljivosti dobrih časov nismo izkoristili za to, da bi zmanjšali javni dolg, makroekonomska neravnotežja smo pa ignorirali. In iz tega razloga 12, je 12. maja komisija predstavila ambiciozni nabor predlogov, katerih namen je okrepiti gospodarsko upravljanje v Evropi. Želimo preventivni močnejši nadzor, ravno težje glavnih makroekonomskih indikatorjev, ravno tako želimo vzpostaviti robustni okvir za obladovanje te krize. Ti predlogi so e, tisti, ki bodo e, pomagali, da bo strategija 2020 uspešna. Naši predlogi izhajajo iz dveh načel. Najprej, vedno je bolje preprečevati kot zdraviti, se pravi narediti uh, ustrezne ukrepe, da se kriza ne razvije in drugič nadzor nad davčnimi sistemi, fiskalni nadzor mora spremljati makroekonomski nadzor, tako da bomo pravi čas lahko odpravili eh, vzroke možnih kriz. Tri zidaki, tri glavni elementi so tu pomembni. Najprej okrepiti moramo preventivni in korektivni del eh, faktorja stabilnosti in rasti, oziroma potem moramo bolje usklajevati fiskalne politike z gospodarskimi, tako da bomo zagotovili, da bodo nacionalni proračuni v skladu s skupno dogovorjenimi evropskimi politikami in obveznostmi tako, da ne bo več nevarnosti za stabilnost evroobmočja in tudi eh, ne za stabilnost drugih držav članic. Naj vam povem čisto jasno. To ne pomeni, da bomo preverjali vsako proračunsko linijo nacionalnih proračunov. Zato nimamo ne namena, ne sredstev. Ne. To pomeni analizira, eh, analiziranje in pa eh, pregled fiskalnih bilanc, preden bodo nacionalne vlade predložile svoje proračune parlamentov. Pri tem pa imamo pravico po pogodbi, da dajemo priporočila in zahtevamo določene korektivne okrepe. Nekateri so rekli, da je to uh, kršenje parlamentarne suverenosti. Sam sem bivši član nacionalnega in evropskega parlamenta in se zelo dobro zavedam, kako občutljive eh, so eh, pristojnosti v zvezi z fiskalnimi vprašanji. Ampak vsi se moramo zavedati, da tu ne gre za kršenje pravil demokracije in suverenosti parlamenta. Tu gre za to, da bodo države članice spoštovale vsa tista pravila, ki so jih same sprejele, se pravi z drugimi besedami, zagotoviti moramo, da bodo države članice v praksi delale tisto, kar govorijo. Potrebujemo eh, predhodne eh, ukrepe, ni dovolj, če ukrepamo šele potem, ko se nekaj zgodi. Še predobro vemo, da nacionalne odločitve vplivajo tudi na dogajanja izven meja. In zato je potrebna koordinacija na evropski ravni eh, v zvezi s temi nacionalnimi odločitvami. Drugi eh, sestavni element. Treba je razširiti nadzor eh, na makroekonomsko področje. Zakaj je to pomembno? obstajajo eh, velike razlike med konkurenčnostjo, obstajajo velike razlike tudi v eh, proračunih in v primankljajih. Te razlike so še rasle v zadnjih letih in eh, tudi zaradi tega, ker je finančna kriza tako zelo prizadela nekatere države članice. Moramo eh, preprečiti, da se problem sploh pojavi, preden se potem še razvije v krizo. In zato predlagamo, da se identificirajo indik, eh, indikatorji in pa določeni pra, pragi, ki eh, bodo podlaga za zgodnje opozarjanje. Ti indikatorji, ti kazalniki lahko vključujejo naslednje Eh, trende produktivnosti, eh, enot, eh, stroški na enoto dela in pa stanje na plačilni bilanci, zlasti na tekočem računu. Kajti ne želimo pa oh, eh, oslabiti izvoznih sposobnosti držav, seveda ne. Želimo zagotoviti ravnotežje v gospodarski rasti Evrope kot celote, tako da bomo okrepili eh, izvozno konkurenčnost tam, kjer je to potrebno in da bomo spodbudili tudi domače povpraševanje tam, kjer je to potrebno. Tako lahko delujemo kot evropska ekipa za dobro cele Evrope. Tretjič, jasno moramo vedeti naslednje. Kdorkoli hoče napasti evroobmočje, mora vedeti, da nas nikoli ne bodo premagali vendar pa zato potrebujemo stalni in robustni okvir za obladovanje krize v evroobmočju in v drugih državah članicah. Začasni mehanizem, ki je bil sprejet 10. maja, je pogumen prvi korak naprej v tej smeri. Ampak, če razmišljamo srednjeročno in dolgoročno, pa bo komisija predlagala bolj stalen permanizem, ki bo seveda Eh, pogoj, eh, povezan z eh, določenimi pogoji. Izogniti se moramo moralnemu hazardiranju, zato mora ta mehanizem biti tako neprivlačen, da nihče ne bo imel skušnjave, da bi ga uporabljal po nepotrebnem. Ampak boljše je imeti pripravljeno gasilsko brigado za primer požara v gostu, pa kot pa eh, začeti zbirati gasilce šele takrat, ko je že zagorelo. Torej bolje je, da se pripravimo vnaprej. Predsednik, spoštovane članice in člani, naj sklenem. Ti predloge komisije bodo eh, predstavljali podlago za kvantumski preskok v upravljanju za gospodarstvom Evrope. Naj vas opozorim še na eno uh, pomembno odločitev, uh, gre za predlog Semadevija in sicer se nanaša na to, da bi Estonija postala članica evroobmočja glede na svoje dosežke. Naj vam dam eno številko. Poprečni eh, naš zadoženost v Evropi je 75 eh, odstotkov, v Estoniji je pa 7,5 odstotka je stopna zadoženosti Estonije in to na vzdržni osnovi torej poprečje pa 75. In to nam pošilja vsem zelo pomemben signal. Evroobmočje bo eh, ostalo eh, in bo še naprej zaupanje, zaupa, za zaupanjem vase delovalo in eh, so vzdržne fiskalne politike bodo prinesle koristi za vse. Z svojimi predlogi želi, eh, želimo izboljšati upravljanje z ekonomijo v Evropi in eh, prav tako, tako mora, je prišel zadnji trenutek, da Evropska monetarna skupnost eh, zaživi. Na komisiji. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu Evropske ljudske stranke dajem besedo predsedniku gospodu Dolu. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Evropa se je končno odzvala, šefi vlad in držav so končno začeli sprejemati eh, ustrezne odločitve, s tem, da so pred desetimi dnevi sprejeli načrt za podporo evro. Ta načrt odziva, eh, pardon, eh, odraža solidarnost in to v nasprotju z vsemi tistimi, ki so imeli pomisleke. Vendar pa je ta načrt vse eno nezadosten. Potre, potrebujemo tudi ukrepe za zmanjšanje nacionalnih eh, primankljajev potem potrebujemo ukrepe za usklajevanje eh, proračunskih eh, fiskalnih in socialnih ukrepov mislim da se vsi ponavljamo že petnajst dni ponavljamo isto stvar in končno to tudi naredimo prejšnjo sredo je bil zaključen ta načrt za drastično zmanjšanje in za zagon pakta stabilnosti. Ne bomo mogli iziti iz krize brez vseh teh eh, ukrepov in brez političnega poguma. Kajti ukrepi, ki bi jih že bili morali sprejeti na evropski in na nacionalni ravni, torej te ukrepe moramo sprejeti zdaj. In to velja tako za eh, vlade na desni, kot za vlade na levi. Eh, Žal mi je, da nemški socialisti niso imeli tega eh, poguma, ko so glasovali v Bundestagu o evropskem programu pomoči. Iz vsega tega se moramo nekaj naučiti. Prva lekcija. Vedeti moramo, kakšna je resnica eh, eh, nacionalnih javnih računov, tako kot je to znano za evropske račune. Evropsko komisijo pozivam naj to zajamči in naj sankcionira, naj ne samo sramežljivo uh, krega tistih držav, ki ne izpoljujejo teh obveznosti. Vsi vemo, da se bojimo radarjev, vsi se bojimo kazni, vsi se bojimo, da nam črtajo oziroma odzamejo uh, eh, točke iz vozniškega dovoljenja. Torej, uh, eh, zato potrebujemo sankcije tudi tukaj in to je tudi uh, pomembno pomemben element vseh resnih politike. drugič treba se je že vnaprej osredotočati na proračunsko eh, usmerjenost. Komisija je to zahtevala prejšnji teden. Tudi sam sem zahteval to pred nekaj tedni. Vem, da eh, to eh, jezi države članice, če od njih zahtevamo, da se koncentrirajo na svoje proračune. Ampak države članice naj se navadijo, da bojo iritirane v prihodnje. Kajti, če bodo še naprej tako ravnale se svojimi finančnimi, eh, z javnimi financami, kot če bi bile na samotnem otoku. In to, kar velja za nacionalne proračune, velja tudi za nacionalne fiskalne politike in socialne politike. Razumem e, težave naših sodržavljanov, od katerih zahtevajo, eh, zahtevamo, da se žrtvujejo za druge. In tretja lekcija. Evro bo preživel samo, če bomo ga kolektivno podprli. Ja, jaz, se ne strinjam z gospodom Volkerjem, da se bo evro, eh, eh, da bo evro razpadel. Vendar pa moramo začeti delovati kot evropejci. Kratkoročna politik, politika mm, mora prerasti v načrte, ki bodo srednjeročni in dolgoročni. In na ta način bo mogoče spodbuditi investicije in zaposlovanje. Evropa zahteva, pardon, moja skupina zahteva od Evrope, da se, da se zbudi, e, prav tako je treba vključiti terapijo bonusa in manos, malosa za države članice. Komisija, gospod Ren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 E, imamo še vedno zajamčene svoje prihranke. Razumem tiste državljane, ki so celo življenje delali za nekaj prihrankov na knjižici in zato e, jim moramo zagotoviti jamstvo e, nad njihovimi prihranki. In komisija je bila ustanovljena ravno za to. In v tem kontekstu, gospe in gospodje, bo lahko eh, strategija 2020 eh, postala smiselna. Moramo postati resni, kolektivno eh, dobro upravljati javne račune, samo tako bomo lahko premagali brezposelnost in tak, samo tako lahko bomo spodbujali raziskave in investicije. Torej, če moramo varčevati v vseh državah, bomo tudi mi, eh, evropski poslanci, morali pokazati vzor, zato sicer ne bomo kredibilni. To sem želel povedati. Preživel sem nekaj eh, kriz,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 Gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje, kolegice in kolegi, mislim, da to razpravo vodimo v zelo resnem položaju, v položaju, ki je nevarn za Evropsko unijo. Desetletja smo bili priče ideologije laissez-faire, torej pustite, da se vse dogaja, kakor hoče. Sedaj pa moramo razmišljati drugače, podstavljamo pod vprašanj dosedanje način razmišljanja. Ta gospodarski sistem, ki smo ga imeli, nas je pripeljal v globoko gospodarsko, finančno in zaposlitveno krizo, največjo od druge svetovne vojne. In to je tudi kriza legitimnosti inštitucij po drugi svetovni vojni. Ta sistem je napačen to je delno nemoralno. To je perverzno. Da vam bom primer, o čem pravzaprav govorim. Pri številnih državljanih on, razumejo naši strokovnjaki narobe naš jezik, ki ga govorimo. Kaj je pravzaprav vse to, o čemer mi govorimo? Kaj je zavarovanje izbora kredita? lahko sklenejo zavarovanje, ki se potem uporablja kot trgovsko blago. Naprimer, prelepo posestvo Jozefa Dola je sigurno eh, zavarovano proti e, požaru. Če hočem jaz kupiti, jaz Martin Šulc, njegovo posestvo in v primeru, da njegova hiša zgori, dobim Eh, to, kar je eh, zavarovanje. Eh, in če mi uspe, da nekoga dobim, da bo zažgal njegovo posestvo, potem sem jaz rešen vseh problemov. To je sistem, ki ga je treba odpraviti in prepovedati. Ampak o tem pravzaprav govorimo. Govorimo o prav takšnih mehanizmih. In to niso ti eh, luškani primeri, eh, pokojninski sklad, eh, ki naprimer, ki je preko Hedge sklada hotel kupiti nemško letalsko družbo. To jim sicer ni uspelo, kupili so nekaj drugega, ampak pokojninski eh, sklad je bankrotiral. In ljudje, ki so 40 let plačevali v ta sklad, so zgubili vse. To je kontinuiteta gospodarskega sistema, ki je prišel do svoje meje in ki ga je treba na vsak način spremeniti. Zdaj je stvar na vladah. Slišali smo od vas, gospod eh, Lopes Karido, slišali smo od gospoda Rena, to je vse dobro. Ampak mi reagiramo po mojem prepozno. Marsi kaj bi morali dosti prej narediti in v tej hiši smo to dosti krat zahtevali. Zdaj urejamo heč sklade. Ampak kdaj bo prišla Evropska agencija za rejting. Torej, v Ameriki je prišlo do tega šele takrat, ko je bilo prepozno in zdaj mi rešujemo Grčijo, ampak ali bomo sprejeli te predpise šele, ko bomo imeli probleme tudi v portugalski in drugih državah. Torej, moramo narediti nekaj prej tega ne, ne e, bi smeli delati šele zdaj, to bi morali pred leti že realizirati, ampak takrat je bilo to odklonjeno, to so odklonile iste vlade, ki danes trdijo, da je možno te krize rešiti. Kolega Langen, jaz vem, da boste vi danes popolne dali neko zahtevo, da na uh, pust ne bi imeli sestanek uh, parlamenta, ampak danes gleda, da so sestanek parlamenta tako in tako uh, pustna zabava. To so zadeve, ki jih moramo rešiti. Mi smo vzpostavili gospodarsko in monetarno unijo, ampak realnost je, da nimamo gospodarske unije. Mi imamo zelo različne situacije v Evropi. To so države, ki delajo različne politike, ki so se včasih tudi v nasprotju. In imamo pa enoten uh, denarni uh, prostor, območje in to je nevarnost. In naprimer Kalifornija je totalno propadla, ampak to ne vpliva na dolar. Zakaj? Zato, ker eh, je uh, politika v Kaliforniji enaka kot v Ameriki. Se pravi, to, eh, ko je pri nas prišlo do problema v Grči, pa smo imeli vsi problema. Zato potrebujemo gospodarsko vlado. In tisti, ki je proti temu, ne, ne vidi, kako težavni je položaj. Mi imamo krizo izrednih eh, razsežnosti. Mi moramo eh, ugotoviti, da je gospodarski sistem propadel in da ljudje v njega ne verjamejo več. Državne inštitucije eh, so žrtve tega sistema in zato ne, nimajo zaupanja v to inštitucijo. In v tej fazi imamo celo vrsto tistih, ki iščejo možnost, da pobegnejo tem problemom in se vrnejo v nacionalno retoriko. To je pravzaprav nasprotje. Kriza v našem sistemu, v naših državnih inštitucijah in eh, vračanje držav v nacionalno, ne pa eh, ne iščejo več rešitev v mednarodnih inštitucijah. To pa pomeni, da je Evropska unija v celoti ogrožena. Mi potrebujemo gospodarsko eh, upravljanje, mi potrebujemo krepost, mi potrebujemo eh, pravila, ki jih moramo udejaniti in Jozef Dol pre predsedujoči eh, EPP-ja bi moral najprej urediti zadeve pri sebi doma, ne pa da krizira druge. Ja, Hvala lepa. Gospod Verhofstadt, mislim, da niti nacionalistična, niti marksistična retorika ne bosta prinesli potrebnih rešitev za to krizo, v kateri smo. to, čemu smo priča danes, gospod predsednik, ni monetarna kriza v Uniji, tudi ni eh, kriza naše enotne valute, ampak je to kriza upravljanja z Evropsko unijo. Temu smo sedaj priča, to sedaj živimo to je kriza obsesije držav članic, ki mislijo, da bodo svojo medvladno eh, metodo lahko rešile probleme v Evropi. Ampak monetarno območje pa mora upravljati enotna metoda, eh, skupnostna metoda na podlagi evropskih interesov in tega ne sme upravljati neki sindikat nacionalnih interesov, ki je po svoji naravi Evropski svet in svet Evropske unije. Imam tri sporočila, ki vam jih želim posredovati v tej razpravi. Prvo sporočilo, gospod Galido, eh, se nanaša in je namenjeno ravno svetu mogoče bi lahko prosili špansko predsedstvo, da zaprosi eh, ministre držav članic, da so malo bolj tiho v tej krizi kajti vsakeč, ko se našde rešitev za pomoč evrov, se oglasi en ali drug eh, šef vlade, ki nekaj pove in potem sabotira tisto rešitev, ki je bila najdena. Prva stvar, ki jo moramo eh, zahtevati od sveta, je ta, da so nekoliko bolj tiho, da postijo delati Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko, da se najdejo rešitve. In drugo sporočilo pa je namenjeno komisiji. Gospod Ren, Vi ste sprejeli po moje v sredo pogumno odločitev, ta rešitev gre v pravo smer, ampak po moje gre lahko komisija še dlje. Trenutno imamo delovno skupino. Ta delovna skupina sveta se bo srečevala in rešitve bomo dobili eh, oktobra ali konec leta. Jaz pravim, da je to prepozno. Komisija je tista, ki ima pravico do pobude in zato mora komisija predložiti globalni, celoviti, ambiciozni, svežen v naslednjih tednih oziroma v enem mesecu mesecu. Ni treba čakati neke task force, neke delovne skupine sveta, da vidimo, kaj naj naredimo. Komisija je tista, ki mora sprejeti to pobudo, komisija mora predložiti celoviti svežen, ta svežen mora dati na mizo sveta in parlamenta. Po mojem mnenju mora vsebovati štiri elementa. Najprej okrepiti pak stabilnosti. Dejansko potrebujemo sankcije. Podpiram in upam, da lahko podpirate tudi vsi idejo gospoda Rena v tem svežno ja, pred nacionalni parlamenti potrdijo svoj proračun, je treba eh, zagotoviti tudi določen nadzor Evropske komisije. Tu ne gre za vprašanje subsidijarnosti ali odsotnosti regate, ampak gre za vprašanje lojalnosti do pakta stabilnosti in evra. Ne moremo po eni strani govoriti, smo člani pakta stabilnosti in evroobmočja, ampak, ampak, ko pa gre za proračun, potem pa eh, evro ni več naša skrb in smo čisto uh, mi to, pristojni sami za svoj proračun. Ne, to ne. Uh, drugič. V ta svežen moramo vključiti tudi prepričljivo strategijo do leta 2020. Gospod Garido, vse, kar je na mizi sveta, pa ni prepričljivo. Boste zaključili junija, kaj pa? kaj boste zaključili v zvezi s strategijo 2020? Isto to stvar, kot ste jo v zvezi z Lizbonsko strategijo, ki je propadla. Ponovno tudi metoda eh, odprte koordinacije. Torej, če ste resni v svetu, potem morate Evropske komisiji dati vse instrumente, tako da bo komisija tista, ki bo upravljala, ki bo usmerjala to strategijo do leta 2020, ki je gospodarska strategija za izstop iz te krize. Tretjič, Evropski monetarni sklad. Evropski monetarni sklad mora eh, nadomestiti mehanizem stabilnosti, ki ste ga sedaj ustvarili. Gospod Ren, sami ste rekli, ta mehanizem ne bo dovolj. Ta mehanizem je medvladni moha, eh, mehanizem. In potem je vsa, vsakeč potrebno soglasje, vsakeč je potrebno, da vse države članice potrdijo neko posojilo. Tak sistem ne more dolgoročno delovati. Zato potrebujemo Evropski denarni sklad, ki ga bo upravljala Evropska komisija, če bo potrebno Evropska centralna banka, ne smejo pa ga upravljati odločitve Eh, posameznih držav, šesti, 16 držav članic evroobmočja. Torej to pričakujemo, gospod Ren, od komisije. Ambicijo, pogum, pogum, da date na mizo v pogajanje eh, svetu in parlamento svežen se temi štirimi točkami. Najlepša hvala za vaš govor. V imenu skupine zelenih Ima besedo gospa Harms. Gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje. Moja politična skupina se je ponovno odločila, da bo pozitivno se odzvala na mehanizme za stabiliziranje finančnega položaja to, kar je bilo pred približno dvema tednoma dogovorjeno v Bruslu. Mi bomo to podprli, ampak mi zahtevamo več skupne gospodarske politike, več skupne finančne politike. Za mojo eh, politično skupino to ni nič novega, to je že dolgoletna tradicija. Mi pa povezujemo to, gospod Ren, spoštovani predstavnik španskega predsedstva, mi to povezujemo z zahtevo. Namreč, da se končno resno odločimo na evropski ravni, da ne bomo v prihodnje samo eh, se borili proti simptomom krize, temveč kriz, proti krizi kot celoti. In to pomeni, da že od leta 2009 zdravimo simptome, od leta 2008, od uh, propada uh, eh, Lemana, eh, skušamo rešiti položaj. Hotela bi ponoviti, da moramo biti pošteni do državljanom. Pred uh, zadnji konec tedna evro ni bil stabiliziran. Zadnji konec tedna je dosti nemških in francoskih bank bilo rešenih. Uh, to se je videlo videlo pri borznih tečajih, kaj se dogaja potem. Ampak iz tega reševanja, iz tega se moramo rešiti. V mestnem času smo veliko število milijard, ne vemo pravzaprav, odkje najemnemo sploh še ta denar in mi se pravzaprav ne upamo ničesar reči, če pogledamo ekofin, eh, gre tu samo za krat majhne eh, korake na finančnem trgu. Mi eh, moramo temu posvetiti veliko pozornost. Država se more vrniti in to z veliko odločnostjo na finančne trge. Eh, ne sme eh, prepuščati bankam in špekulantam, da to rešujejo. Ja, banke so uh, pomembne za sistem, ampak v tem sistemu mora biti nekaj zelo pokvarjenega, zelo napačnega, da vedno znova prihajamo v te velike probleme, da države pridejo na rob prepada. Če nakratko povzamem, za nas so to določene zadeve, ki jih moramo sprejeti v nekaterih državah Evropske. Evropske unije gre sicer v pravilno smer, ampak po našem bi morali v eh, celotnem eh, Evropski uniji prepovedati ehm, sumljive eh, dokumente, hedge sklade in tako dalje. In da Eh, davek na eh, finančne transakcije ne sme biti samo prazna govorica, temveč moramo to dejansko uvesti. Eh, mi bi morali refinancirati z javnim denarjem in morali preprečiti špekulantom, da upravljajo svoje nečasno delo. Torej, na vsak način bi morali pripraviti vse pogoje za uvedbo tega davka mislimo, da v prihodnje bo potrebno usklejevati proračunsko politiko, uvesti proračunsko disciplino. Jaz to besedo iz Nemčije zelo dobro poznam, ampak kljub temu predlagam, da bi v okviru upravljanja krize v. Eh, strategiji 2020 še enkrat se dogovorili, kaj pravzaprav hočemo, eh, kaj hočejo države članice, kaj eh, more narediti Evropa, kako se bomo čez deset let predstavili svojim državljanom. Ali naj Evropska strategija bo zdaj Eh, napad na socialno odgovornost države. Jaz bi hotela vedeti, kako si vi to predstavljate. Otroški vrtci, šole, univerze, knjižnice, bolnice, muzeje, gledališča. Moj kolega eh, Benet je rekel, da Grčija potrebuje več časa, da bi realizirala svoj sanacijski načrt. Jaz v mestnem času poznam, kakšna je finančna situacija v številnih državah članicah. Jaz mislim, potrebujemo kar nekaj časa, da bomo lahko povedali, kako naprej. A, a, Nekakor ne smemo se eh, napadati socialne storitve. Eh, to je nekaj, Eh, česu morali, se morali izogniti. Eh, morali bi imeti usklajeno proračunsko politiko, mi kot zeleni smo v Nemčiji vedno stali za takšnimi proračuni. A in še ena zadeva, podnebna politika, trajnostni razvoj, da, da e, ugotovimo, kaj pravzaprav nas tu čaka. To, je pravzaprav nevarno. Mi se moramo posvetiti inovacijam, Eh, spremeniti proizvodnjo, da bo prijazna podnebju. Eh, mi ne smemo na to pozabiti, mi moramo eh, zagotoviti delo z inovacijami, z trajnostjo in tudi za to potrebujemo denar. In spoštovane dame in gospodi, tabu je, da se govori o novih davkih. Ampak jaz sem prepričana danes, da iz trenutne krize ne bomo se rešili, če bomo eh, se držali tega tabuja, eh, da je potrebno uvesti pametne davke. Hvala za vašo pozornost. E, Hvala lepa. V imenu skupine konzervativcev reformistov, gospod Kirkhop, gospod predsednik, nažalost je postala že značilnost tistih, ki govorijo za Evropsko unijo ta, da je rešitev za vse integracija. Kar pa veliko krat Evropa, Evropi primankuje, niso ukrepi, ampak obveza, ki smo jo že sprejeli, ampak še nismo uresničili. Zato upam, da bo pobuda 2020, ki je namenjena reševanju gospodarske krize, ne bo propadla na enaki način. V zvezi z krizo evromočja mislim, da se bomo soočali s takšnimi krizami tudi v prihodnosti in zato um, ni prav, da Evropska unija oblikuje nacionalne proračune in da premišljuje o sankcijah. Takšno proračunsko politiko smo že imeli, vendar pa je nismo izvajali. Naše sposobnosti o analizi podatkov je izboljšala zaradi tega, ker smo uvedli več zahtev. Sankcije so že obstajale, vendar pa niso bile verodostojne bodo novi ukrepi vzeti bolj resno. Dolgovi povzročajo <clears throat> še več težav v evropskih proračunov. Je še nekaj, kar bo spodkopalo zdrave javne finance. V naši politični skupini želimo, da bi evro imel uspeh, predvsem za tiste, ki se bodo pripravili vključili v Evropski uniji in za celotno evropsko gospodarstvo. Vendar pa to pomeni, da morajo države članice imati resno svojo odgovornost, morajo biti odkrite in seveda izpolnjevati svoje obveze. Komisija je sama priznala, da bodo predlogi pripeljali do še poglobljene gospodarske monetarne unije. Ni čudno, da angliška verzija z vrha marca govori o upravljanju in vladanju. Francoska verzija pa govori o vladi. Seveda je ambicija Evrope, da postane vlada, seveda pa bi bilo to zelo slabo za državljane, za države članice in pa tudi za samo Evropsko unijo. Hvala. Dziękuję, panu Hvala lepa. V imenu skupine GUE ima besedo gospod Biski letzten Ratstagungen weisen auf. Zadnji sestanki sveta kažejo, da prihaja do velikih sprememb. Tu gre za proces eh, evropske politike, ki jo je potrebno vedno bolj upravljati. Eh, vsi pravijo, da je dobro, da ima parlament večjo vlogo, to smo tudi mi veseli. Eh, tu imamo eh, sedaj sporazum med vladami, ki zadeva zelo veliko denarja. Jaz mislim, da je treba na vsak način povedati, da se proti temu treba boriti. Z metodo ki so jo uporabili, so velike vsote eh, uplačali v banke, ki so imele velike dolgove, za katere so bile pa same krive. Pri reševanju eh, zadolženih držav pa so bili bolj eh, previdni. 57 eh, milijard evrov so našli, ampak eh, to je v, zdaj vprašanje, da ali se spet rešuje kapital bank. Evropska unija pa more biti več, ne samo gasilec v teh primerjih. Barozo ima prav, če pravi, brez gospodarsko-politične unije lahko pozabimo tudi na monetarno unijo. Ampak moram reči, da tu ne vidim še jasnih obrisev um, govori se o paktu stabilnosti in rasti, ampak to je treba povezati z uh, pametnim gospodarskim uh, upravljanjem. Uh, Eh, kaj manjka? Manjka trajnostna eh, re-regulacija finančnega sektorja. Davčna politika, usklajena davčna politika, usklajena plačna eh, politika, davek na finančne transakcije. O tem se že zelo dolgo govori, ampak zaenkrat samo govori. Morali bi imeti inštitucije Evropske unije vedno večji pomen ker pri državljanih Grčije pride do nezaupanja, ker ne vidijo, kje je pomoč in kako se bo ta izvajala. E, e, e, e, prepovedati bi bilo treba het sklade pri borbi proti krizi na finančnem trgu pa zelo počasi napredujemo. Glede na hitrost špekulacij pa je to premalo. E, Popolnoma napačno je, da v vedno večjih težavah eh, socializiramo milijarde kot izgube. Banke ne bi smele se reševati z pomočjo eh, držav. Poleg tega je za me ena stvar popolnoma jasna. Po trenutnimi pogoji eh, bomo morali pojem eh, bančnega roparja na novo definirati. Demokracija, govorite. Najlepša hvala. V imenu skupine EFD ima besedo gospod Mikica Velja. Gospa. Prisrčna hvala, gospod predsednik. Hotela bi izkoristiti preložnost in se osebno vam zahvaliti za zelo dobro in uspešno delo v zvezi z gospodarsko krizo v moji državi Grči. Hotela bi se vsem strankam tukaj v parlamentu zahvaliti za podporo in solidarnost z Grčijo. Spoštovane dame in gospodje, spoštovani komisar, imam tri predloge. Dragi kolegi, jaz bi si dejansko želela, da bi eh, dobila od vas podporo za te predloge. Namreč, Eh, za vzpostavitev stalnega inštrumenta za gospodarsko upravljanje. Inštitut Brojgl eh, je dal predlog v zvezi s tem in ta predlog se glasi. Eh, Evropska centralna banka bi morala garantirati za evropske državne obveznice do 16 odstotkov BDP-ja vsake države in to bi se imenovalo Blue Bonds. E, torej, pa je več kot e, ta odstotek, pa bi bilo potrebno prodajati po tržnih cenah. Eh, to so pa potem red bon, se pravi eh, modri eh, boni in, pla, in rdeči boni. To bi bil inštrument za gospodarsko upravljanje. Ne potrebujemo novih mehanizmov. Mi lahko ta predlog zelo hitro udejanimo. Potem dva predloga ad hoc za Grčijo. Evropski mednarodni monetarni sklad bi podaljšal eh, rok za odplačilo kreditov 3 na 5 let za Grčijo. In to bi se prav tako lahko uh, realiziralo v Evropi. Eh, na ta način bo Grčiji dosti lažje odplačati svoje dolgove in to je seveda tudi za trg pozitiven znak. In še en predlog, odstotek pomoči za Grčijo v, z nakupom državnih obveznic. In racionalno upravljanje tega bi bilo, če bi Evropa zdaj že dala na voljo denar, ki bi v prihodnje bil dan Grči in če bi se ta denar lahko uporabilo za razvoj in rast grškega gospodarstva. Uh, v tem trenutku je grška vlada pri tem, da zbira denar in zmanjša, skuša zmanjšati dolgove, usporedno eh, pa seveda ni možno spodbujati rasti in razvoja. Bilo bi torej zelo lepo, če bi usporedno lahko spodbujali tudi eh, razvoj in rast. Ob koncu bi hotela izraziti prepričanje, upam torej, da bo ta grška kriza edina slabost, eh, za katero mora Evropa plačati, za to eh, mogoče premalo eh, v reševanje te krize. Torej, na vsak način se za spostavitev gospodarskega upravljanja. Pač- moral sem vam prekiniti, čeprav ste iz Grčije in je za to vprašanje za vas še posebej pomembno, imam seveda razumevanje in veliko govorimo o Grči, zato vas prosim, da nas se naslednjič držite časovne omejitve. Najlepša hvala. Ja. Yes, Izvolite postopkovno vprašanje. Gospod predsednik, ko ste postali predsednik Evropskega parlamenta lansko leto, ste dejali, da boste vse politične skupine obravnavali enako. Sedaj sem opazila, da so vse politične skupine prekoračile čas. Naprimer, gospod Šulc je podaljšal svoj govor za dve minuti. Mi lahko to obrazložite. Ja kontrolujem. Hčem pa ni povedati, da ja kontrolujem. Lahko vam povem, da nadzorujem čas. Res je, da so nekateri govorniki prekoračili svoj čas, ki so ga imeli na voljo, za nekaj sekund. Vendar pa je poslanka prekoračila svoj čas za najdlje časa. Predstavlja državo Grčijo, o kateri govorim in to vprašanje se mi zdi zelo pomembno, vendar pa po pravilu ne dopuščam, da se prekoračuje časovno omejitev, vendar pa je to vprašanje bilo zelo pomembno. Sedaj ima besedo gospod Sosa Wagner v imenu neodvisni izvolitev. Gospod predsednik, nujno je bilo, da smo se znašli na robo prepada na področju gospodarstva zato, da smo spoznali, da je rešito več Evrope, ne pa nacionalizmi. Tukaj sedaj govorimo o ukrepih kot je um, pravica do veta v svetu. Sedaj pa smo spoznali končno, da smo vsi v isti situaciji in da je nujno, da razumemo posamezne situacije in da prilagodimo rešitve na te situacije. Sprašujem pa se, če mogoče to ne pomeni, da bomo dobili resnično okrepljeno ekonomsko upravljanje v Evropski uniji. Seveda potrebujemo dobro upravljanje in potrebujemo resnično vlado, zato da bomo lahko nadaljevali po poti naših očetov ustanoviteljev. Zato moramo v Evropskem parlamentu sprejeti vse reforme za krepitev Evropske unije in da bo proračunska davčna disciplina postala realnost. Pozabiti pa je treba na nostalgične suverene želje. Okrepiti moramo Evropsko unijo, okrepiti moramo Evropski parlament in to je edina rešitev za to, da bomo resnično zgradili Evropo, ki bo drugače propadla in zašla v pozabo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj gremo na sklop govornikov. Rad bi vam povedal, da imamo sedaj zelo pomembno razpravo, kar bo vplivalo na to, kar se bo zgodilo v prihodnosti Evropske unije. Besedo ima gospa Wortmann Kohl, dve minuti in pol. Voorzitter, uh, wat ik geleerd... Gospod predsednik. Spoznala sem, da če se bo. Če bo prišlo do požara v, na dolovi kmetiji, je najbolje, da požar pogasimo. Zato je pomembno, da svet in komisija sprejmeta na hitro takšen ukrep. Svet in komisija sta se zadinili o paketu več 100 milijonov evrov. Svet se je odločil o tem in tudi bi bi morali sprejmati takšne odločitve. Vendar pa nisem prepričana, da če bomo sprejeli določene ukrepe, bi ravnali razumno. Potrebujemo trajnostni razvoj, potrebujemo delovna mesta, potrebujemo zdrava trna podjetja. Edini način pa je, da dobimo trdno gospodarstvo in trdno valuto. Za strategijo 2020 je nujno potrebno, da se spoštuje kriterije pakta rasti in stabilnosti. To je ključnega pomena. To pa je seveda odvisno od močnega ekonomskega upravljanja. To je v srčne resolucijo, o kateri razpravljamo v Evropskem parlamentu. Podpiramo komisarja Rena. Mislim pa, da bi bilo neodgovorno, če bi se socialisti odločili, da resolucije ne bodo podprli špekulacije niso razlog za to krizo, so jo pa še poglobili. Želeli bi omejiti neodgovorno ravnanje na področju gospodarja na ta način. Gospod Hanes, svoboda. Svoboda, bardzo proszę. Gospod Svoboda, izvolite. Kolegine in kolegi, defa Vladman. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Torej, mi nočemo, da bi posestvo uh, eh, dola zgorelo. In zato, da ne bi zgorelo, moramo uh, delati preventivno. In tu na vsak način gre za predloge, ki jih je dal Ren. Mi se s tem strinjamo. Ampak večina predlogov, okrepov, ki je bilo Eh, predlaganih so predlogi, ki se jih uvaja šele, ko eh, posestvo dola že gori. Torej, mi pa smo rekli, da je treba prej eh, začeti. Eh, slišali smo tudi od predstavnika sveta, da prepočasi prihajamo do tega. In tj, eh, mi smo šele zelo počasi ugotovili, kaj se je v zadnjih desetih letih dogajalo v Evropski uniji. Gospod Ren je pravilno pokazal na to, da razlike v konkurenčnosti med posameznih državah članica so vedno večje. In to je nekaj, o čemer zdaj razpravljamo. Kar pa niste omenili, gospod Ren, in kar je zelo pomembno, je, da je tudi vedno večja razlika med bogatimi in revnimi v Evropi. In za me je to vprašanje, za nas je to vprašanje socialne varnosti in socialne politike. Ampak to nekateri gospodov seveda ne zanima. Oni hočejo seveda samo gospodarske ukrepe, eh, ki jih predlagajo. Eh, in ljudje bi ta, eh, na ta način eh, imeli, bili mnenja, da je Evropa rešena, ampak to je nisprejemljivo in zato smo tudi protestirali. In zaradi tega tudi naša zahteva komisiji in seveda tudi svetu prvič, mi moramo na vsak način zmanjšati razlike v konkurenčnosti. Moralo bi nam uspeti in tu se strinjam z vami. Konkurenčnost tudi držav, kot je Grčija, Španija in tako dalje, je treba povečati. Ne gre za poslabšanje eh, konkurenčnih sposobnosti Nemčije in drugih držav. Ne gre za poboljšanje. Eh, eh, konkurenčne sposobnosti gospodarsko prizadetih držav. Eh, potem gre za komunikacijo, ta manjka, nimamo konkretnih ukrepov. Danes ste rekli reforma trga dela, reforma pokojnin. To drži, ampak to je premalo. Eh, ne zadostuje, da reformiramo trg dela in eh, trg eh, pokojnin, če ne bomo imeli vseh ukrepov, vseh možnosti, da to rešimo. Tudi kar zadeva zelene tehnologije in tako dalje, vse to moramo imeti, da bi lahko ta cilj dosegli. In na ta način povečali socialno varnost v Evropi, kar je naš cilj. 30. Se opravičujem, vendar v samo leti zaradi časa. Gospa Valjan, rada bi povedala nekaj v zvezi z državami, ki niso v evrom območju, ampak jih skrbijo enaka vprašanja. Evropska jamstva bi morala poskrbeti za preprečevanje krize. Evro je predmet napad. Vemo, da so sedaj varčevalni ukrepi samo hitro krpanje problemov. Potrebujemo hitrejši odziv. Ni nobene rešitve, kot je edino gospodarska integracija. Neravnovesje pripelje do večjih razlik med državami članicami. Za trdne javne finance pa potrebujemo dobre finančne mehanizme. Moramo privlačiti investicije in seveda zmanjšati porabo. Potrebujemo inteligentne ukrepe, ki jih bodo sprejele države članice v Romuniji, naprimer država zmanjša pokojnine in plače, namesto da bi zmanjšala birokratske stroške. V Romuniji imamo več zaposlenih v tajnih službah, kot jih ima FBI. Namesto pa, da bi zmanjšali plače tam, zmanjšamo plače učiteljem in zdravnikom. Zato pozivam komisijo, da sprejme potrebne ukrepe in da ne popusti pod pritiskom držav članic, kajti le malo držav članic nam lahko služi za zgled v današnjih časih. Hvala lepa. Gospod Filip Lambert, minuten pol. Oui. Ja. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, potrebujemo odgovorne javne finance, moramo ravnotežiti svoje proračune, to pa pomeni ustrezno upravljanje odhodkov in to pomeni tudi vzajemni nadzor med enakimi, ampak gospodje iz sveta, gospodje predvsem ne toliko dame, ampak napak je, meniti, da bomo vse rešili samo s tem, da bomo zmanjšali odhodke. Kajti to je tisto, kar bo vrglo Evropo v recesijo in to bo tudi uničilo socialno tkivo, ki je del identitete Evropske unije. Če želimo vzpostaviti uravnotežene javne finance, ni druge rešitve. Eh, tu moramo biti sposobni tudi investirati. Ne gre samo za zmanjšanje deficita, ampak gre za investiranje v prihodnost. No, če želimo najti rešitev, potrebujemo nove eh, eh, recepte. Kar pomeni, poleg davko na finančne transakcije, moramo zagotoviti tudi tiste, ki so največ dobili od te krize vemo, koliko so dobili najbogatejši, potem so dobila eh, tudi podjetja, eh, ki so izkoristile eh, fiskalne ugodnosti. Skratka, bolj se moramo osredotočiti tudi na fiskalne vprašanja, na utaje davkov. Tu je vprašanje tako imenovanega fiskalnega tabuja. Nekateri v svetu so bolj za to, da se obdrži suverenost na fiskalni ravni, kot pa da se reši križa. Predsednik je prekinil govornika. Gospod Epping, minuto in pol. Gospod predsednik, imamo strategije za izhod iz te krize? Mislim, da to se imenuje fiskalni konzervativizem. Problem do sedaj je bil, da smo predolgo dopuščali prekomerno javno porabo in to več let. Še v dobrih časih eh, je Nemčija prekoračila mejo treh odstotkov. Grčija je poskrbela za rekordne številke, kajti Grčija ne zna upravljati z denarjem. Sedaj imamo pak stabilnosti. Kaj je dejal gospod Prodi o tem paktu leta 2002? Vi to veste, vi ste bili vodja kamineta gospoda Likanena. Takrat je dejal, da je pakt neumen. Potem smo to malce spremenili in danes imamo rezultate. Evropska unija se bo soočala z eh, fiskalnim konzervativizmom več let. Potrebujemo inovacije, več svobodnega trga, več podjetništva, gospod Šulc. Potrebujemo obdavčevanje. Predstavnik španskega predsedstva ne, to bo stvari samo še poslabšalo. S tem bo Evropska unija zdrsnila v stagnacijo in vi boste Robin Hood, kar seveda v tem trenutku ne bo dobro. Trpeli bodo upokojenci, tisti, ki so varčevali, nemški davkoplačevalci vedo, da bodo morali plačati, vendar pa nemški davkoplačevalci ne bodo mogli vedno plačati. Potem mora gospod Verhofstadt dejati, da gospa Merkel ne govori več o evru. Kaj želi dokazati? Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospod L. Jarik. Hvala lepa, gospod predsednik. Finančnih trgov se ne da pomiriti brez eh, znanega načela, to je pa eh, popolna svoboda pretoka kapitala in pa načelo svobodne konkurence. Ampak v bistvu smo sedaj priča neenakosti konkurenci. Veliko denarja se daje na mizo, zato da se pomiri finančne trge, ljudem pa eh, obljubljate solze in kri. Eh, tudi ste dovolili mednarodnemu denarnemu skladu, da vstopi v to eh, evropsko kuhino. Zakaj eh, se niste z nami posvetovali? Sedaj si boste prisvojili pooblastila in boste poskušali zagotoviti, da bo komisija nadzorovala nacionalne proračune. Ne eh, prestano govorite o primankljaju in o zadolženosti. Zakaj pa nikoli ne govorite o možnostih prihodkov, ki obstajajo? Danes imamo primankljaje zato, ker smo neprestano zniževali obdavčenost kapitale in smo ustvarjali tudi vedno bolj neenakomerno porazdelitev eh, bogatstva. Treba je spremeniti statut in vlogo evropske centralne banke potrebujemo pravo solidarnost. kolega mario borgesio hvala lepa gospod borgesio da quanto durerà l'euro gospod predsednik koliko časa bo se bo evro ohranil v takšni obliki odgovor je eno dve leti bo z evrom konec bomo s tem odprli še nove lukne v proračunu. 750 milijard evrov bo dovolj za novo prihodnost v Evropi 500 milijonov državljanov. Sam ne vem, če se strinjam z dogmo sedajšnjega evra. mogoče bi z nizkimi obrestmi in z nizkimi tečaji spodbudili naše gospodarstvo, našo industrijo, ki zelo trpi. Evropska komisija želi preučiti proračunske načrte držav članic in to pred nacionalnimi parlamenti. To je napad na suverenost. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Hans Peter Martin. Ne bi hotel govoriti o um, stališču sveta, ki je proti Evropi. E, uvajajo protektorat, ekonomski protektorat, so pa pravzaprav odgovorni za to, kar se je zgodilo. Niso dovolili regulacij, ko so bile potrebne. En primer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 so pravočasno upozorili na probleme v Grči. Komisija je zahtevala, da se ustanovijo uh, skupine, delovne skupine. Kdo pa je blokiral? Vi iz eh, Španije, Nemci iz Nemčije, eh, Francozi iz Francije, seveda tudi Avstrici. Zakaj? Zato, ker niso hoteli, da bi njih kontrolirali. Vedeli so, da je tu marsikaj narobe. Eh, tudi tudi Karl Heinz Grasser, bivši avstrijski finančni minister, ki zdaj nastopa na televiziji, namesto da bi se zagovarjal na sodišču, je bil proti temu kaj mi pravzaprav potrebujemo. To ni eh, vlada za primer sile, ker ne bojo ničesar naredili, ne bojo uspeli rešiti problemov, ne bodo povečali kapitala bank, ne bodo mogli rešiti vseh kriz. Kar mi potrebujemo je sistem dveh zbornic, ki bi te neumnosti sveta, ki se je tako proevropski navzven, navznotraj pa je proti Evropi, pripelje do tega, da bomo imeli pravo demokracijo v Evropi. Zdaj naslednji pa je Karas. Prvič, kriza nam čist jasno kaže, kje so meje sporazuma, kje so naše slabosti. Vojno moralo v zvezi z Evropsko unijo, eh, pomankljivosti in premalo resnosti. Drugič, kaže nam tudi jasno, da tisti, ki ne naredi svojih domačih nalog, eh, eh, škoduje sam sebi in ogroža skupnost. To eh, velja za države članice, pa seveda tudi za komisijo. Tretjič, če si Evropska unija zada cilje, pravila in se dogovori za sankcije, potem komisija ne more biti odvisna od odobritve držav članic, če hoče delati to, za kar je obvezna. Mi potrebujemo tu avtomatizacijo, eh, povezavo med dolgovi in kontrolo. Potem blokada Eurostata. Eurostat mora imeti možnost, da kontrolira države, kadar hoče in da se pogovarja s komarkoli hoče, za kogar misli, da je dobro. Informacije, da, dve minuti sem imel. Meni piše ena minuta. Eno minuto ste imeli, dve minuti ste imeli. Dobro, pa mi je zložal, sem napačno pregledal. Nas nadaljujte. Petič, govorite o hec skladih, to še nismo eh, se dogovorili. Jaz eh, vabim eh, svet, da čim prej se o tem pogovarja z parlamentom, da bomo še pred poletjem lahko sprejeli sklep na tem. Potem davek za finančne transakcije. Zdaj, a bomo naredili, ne bomo naredili, komisija bi morala dati predlog, kako naj bi izgledal ta evropski predlog za ta davek. Svet. Eh, moramo se zavezati, da bomo eh, preverili vse nacionalne zakone glede njihove skladnosti z Evropsko unijo in kako ti eh, zakoni vplivajo na realno gospodarstvo. Mi potrebujemo več Evrope. Zahvaljujem se, kolega Karas. Zahvaljujem se, kolega Karas. Zdaj pa gospod Bulman. Äh, Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Gospod Garido, ki zastopa svet, imam konkretno vprašanje za vas. Da bomo iz te nezmožnosti prišli ven, iz tega eh, eh, problema. Mi ne vemo čisto, zakaj je sploh do te krize prišlo. Zato imam konkretno vprašanje. Kolega Šulc je govoril o teh e, kritičnih spekulantskih proizvodih, e, zaradi katerih je Grčija prišla na rob prepada in ki predstavljajo tudi velik problem za Portugalsko in druge države. Zakaj, gospod Garido, in vi ste se večkrat srečali v zadnjem času v svetu ekofina, zakaj ni bilo možno, da v usklajeni akciji vseh držav članic prepoveste te proizvode? Jaz moram reči, da sem jaz doma večkrat vprašal v zadnjih mesecih in šele včeraj po noči Eh, so v Nemčiji sprejeli sklep, da bodo prepovedali kupovanje oziroma trgovanje z eh, obveznicami, ki eh, so nevarne. In jaz mislim, da če je to povezano s tem, če vi pravite, da gre za to počasnost, za to strašno počasnost, da spet, a je to to, potem vam ponujam eh, pakt. Mi, Evropski parlament, bomo dali konkretne predloge. Mi smo, na primer, predlagali, da Eh, nadzorujemo eh, nadzorne organe, mi smo predlagali, da pri hec skladih na evropski ravni sprejmemo določene ukrepe. In Mi bomo zelo veseli, če boste naredili to, kar bo, vedno pravite, da boste sprejeli te naše predloge. Mi vas pozivamo oziroma mi vas sprašujemo, ali bo svet končno nekaj naredil in sprejel mo, eh, okrepe, da bo možno v Evropi se odzivati, da ne bo več vse tako počasi potekalo, da bomo imeli evropske inštrumente, da bomo lahko rešili. Pomagajte v svetu, da bomo do tega prišli. Svet mora pomagati pri sprejetju zakonov. Najlepša hvala. Hvala, da ste se držali časa. Besedo ima gospa Desarni, minuto in pol. Hvala lepa, to je prav gotovo najhujša kriza, s katero se danes eh, sooča Evropa. Zato moramo nujno ukrepati in nujno sprejemati dobre odločitve eh, in ne smemo čakati na oktober. Eh, na, sprijeti načrt je bila prva odločitev, pozno je prišla, ampak bolje pozno kot nikoli. Treba je pa ta načrt dopolniti in ustvariti pravi evropski denarni sklad. Ravno tako je treba vzpostaviti spraviti evropski trg obveznic in ustanoviti Evropsko bonitetno agencijo. Kajti vsi imamo im, eh, skupno valuto in vsi vemo, da ta skupna ve, eh, valuta ne more delovati brez eh, usklajenosti na fiskalnem, političnem in gospodarskem poročju. In Evropa mora delovati in ne pustiti preveč prostora špekulantom. Eh, sedaj govorimo veliko o upravljanju gospodarstva, ampak mogoče bi morali govoriti o upravljanju Evropske unije, tega nismo počeli. Dva cilja sta tu, ki jo želimo omeniti. Ja, zadoženost je treba zmanjšati, ampak to moramo narediti na realističen in kredibilen način. Istočasno pa moramo eh, ustvariti manevrski prostor in izvesti ustrezne reforme, da se pripravimo na prihodnost. Zato je potrebna sinergija med nacionalnimi proračuni držav članic in eh, vesela bi bila, če bi komisija na ta način o tem govorila. Zato je mogoče bistvenega pomena, da spremenimo svoje fiskalne eh, sisteme, tako da bodo spodbujali rast in zaposlovanje, E, monetarna unija ne more biti brez gospodarske in politične unije. Najlepša hvala, gospod Konfang. Yeah, ja, right. uh, gospod Ren, kot veste, obstajata dva načina zmanjševanja primankljava. Mogoče je eh, zmanjšati odhodke ali povečati davke. Države članice lahko vse zmanjšajo eh, odhodke, ampak tu še ni evropske koordinacije zvišati davke, zlasti davke na kapital, na dobiček, eh, na banke. Torej, zato pa je tudi potrebna koordinacija na evropski ravni. V svojem sporočilu iz prejšnjega tedna ni nič omenjeno v zvezi s tem. Moje vprašanje za vas, in to je vprašanje, s katerim se eh, strinjajo drugi kolegi, ne glede na politične skupine, vprašanje je, ali boste v naslednjih tednih predložili načrt fiskalne koordinacije, tako da bodo države članice imele dovolj manevrskega prostora, da bodo lahko, določ, eh, pardon, da bodo lahko zvišale določene davke, česar sedaj ne morejo narediti. Gospod Ferhoftat je rekel, da imate pravico do pobude, mislim, da imate tokrat dožnost do pobude na tem področju. Hvala. E, dziękuję. Dziękuję panu za... Hvala lepa. Besedo ima gospod Vandalen minuto. Voorzitter, gevreesd moet worden dat. Gospod predsednik, bojim se, da svežen pomoči Grči ne bo imel rezultatov. Njihov primanklaj je 40 odstotni in ne bodo ga uspeli zmanjšati na 3 odstotke, kljub vsem vrčevalnim ukrepom. zgleda, da bodo zašli v gospodarski upad z manjšimi plačami in to s vsemi dolgovi, ki jih morajo odplačati. Potem pa bodo enostavno dejali, dolgov ne moremo odplačati. Potem bodo morali enostavno sprijeti, da dolgov ne morejo odplačati in da nič ne morejo storiti evropske države morajo poskrbeti za to, da bodo dobro upravljali s proračuni, da bodo poskrbeli, da se spoštuje pravila pakta za rast in stabilnost. Hvala lepa, gospod Konti. Najlepša hvala. Jutri bo v Grčiji največja generalna stavka v zgodovini Grčije in eh, to eh, stavka zaradi ukrepov, ki jih je predpisala grška vlada. Torej, ljudje vedno manj delajo, imajo vedno manj slabše možnosti. Poglejte, kakšna je situacija. In zdaj nima nobenega smisla, da se govori o teh mehanizmih, tri vrste eh, financiranja, da je to solidarnost. To je pravzaprav evropska kazen in Evropski monetarni sklad je tisti, ki je hudom pri tej celi stvari. Eh, eh, eh, morali smo dolgo čakati, da ste uvejanili člen 122. Šest mesecev smo vas prosili, da kontrolirate agencije iz Amerike, ki dajajo ocene. Tega niste naredili. Zdaj pa, je, zdaj pa zahtevate varčevalne programe. To je en mehanizem, ki v Evropskem parlamentu je o tem treba še razpravljati v skladu skladu s členom 218 Lisbonske pogodbe. In to bi morala biti dejansko potem solidarnost. Hvala. Da je pa uh, Marta Andresen, ena minuta. Gospod predsednik, spoštovani kolegi, lahko se samo spomnimo na besede predsednika vlade Španije na začetku tega leta sedaj eh, ima eh, Grčija primankljaj 11 odstotkov BDP-ja. Evropska birokracija išče krivca vendar pa je ravno ta birokracija odgovorna za to krizo. Kaj ti vključila je države v evro območje, čeprav je vedela, da njihova gospodarstva ne bodo kos temu. Bomo zaposlili tisoč oseb v evrostatov za to, da bodo zbirali podatke hedge skladi so seveda izkoristili situacijo, vendar pa niso sprožili krize. Sedaj bomo imeli varčevalne ukrepe, vendar pa mislite, da je realistično, da bi javni, eh, zaposlene v javnem sektorju zmanjšali za 20 odstotkov s tem, kaj naredili? 50 odstotkov gospodarstva ima za stranko samo državo. Velika večina držav bo prispevala k temu paketu, vendar pa nima sredstev za to. Takšen je primer Združenega kraljestva. Predsedujoči je prekinil govornico. Gospod Mölcer, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Gos prehitre centralizacija in evropeizacija, mogoče tudi pri uvedbi evropske valute, eh, je tudi razlog za sedanjo krizo, ker to je zgodovina, zgodba, ki ni mogla biti eh, uspešna na ta način, kot je bila uvedena. Zdaj pa pravimo, skupna valuta potrebuje tudi skupno centralno eh, gospodarsko politiko, neke vrste evropsko eh, gospodarsko vlado. To zagotovo drži. Če hočete ostati v evrob območju, se morate podvršiti eh, strogi kontroli centralizacija, nekaj takega kot naprimer e, eh, pristojnost Brusla za proračun, pa bi po mojem bil e, nedovoljen e, poseg v neutralnost in zato tega ne bi smeli eh, udejaniti. Eh, Kriza ne sme biti razlog za nadaljno centralizacijo. To so želje, ki se niso pojavile šele z Lizbonsko pogodbo. Eh, če se hočemo nekaj naučiti iz te krize, potem bi mogoče morali vzpostaviti drugo konstrukcijo za evropsko valuto. Mogoče neke vrste eh, združenje evropske valute, eno združenje, v katerih bi e, nacionalne ekonomije se same izključile iz tega, če ne bi izpolnevale pogojev. Mi vemo in ena stvar je popolnoma jasna. Če bi morajo države članice vrčevati, potem mora tudi Evropska unija sama vrčevati. Se pravi, da e, bi morala urediti situacijo z agencijami, ki se pokrivajo in tako dalje. Mi moramo razmišljati, ali v času Eh, tega varčevanja bi bilo možno razširjenje eh, per eh, osebja. Ne vem, če je to glih pravi trenutek, zato o tem se nam reč tudi sedaj govori. Hvala lepa. Naslednji Werner Langen. Dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Dan, ko smo slavili 60 let uh, Šumana, je svet s uh, komisijo eh, eh, Monejev predlog eh, pokopal. Člen 122.2. Eh, komisija si je eh, dovolila marsikaj in moram reči, da se pridružujem kolegu Verštotu, eh, ki je rekel, da ne gre za krizo evra, da gre za krizo vlad. In če zdaj vidim predstavnika španskega predsedstva, se sprašujem, kaj so oni naredili. Niti ideje, ničesar niso imeli. Ko mi zdaj tu razpravljamo o naj. Ehm, težji krizi, oni organizirajo velike prireditve v Madridu, ampak enostavno drugih predlogov ni. Ehm, komisija je eh, popuščala svetu, ehm, tam pa so po dolgem času naredili eno sporočilo, v katerem pa ni nobenega konkretnega predloga. In zdaj je vprašanje, kje so konkretni predlogi, a bomo dobili zdaj spet eh, osnovo za razpravo za naslednji naslednje dve, tri leta, ampak to ni dovolj. Mi hočemo, da komisija pokaže dovolj poguma za metodo monet, da sku, metodo skupnih inštitucij in skupnih predlogov. In vsak med nami ve, da sodelovanje držav članic na vprašanju gospodarstva in financ je nujno potrebno. In to je bil tudi vzrok za to krizo in tudi zadolženost držav, to je razlog za krizo. In, uh, uh, Jaz lahko samo rečem, v eni točki eh, kolega Šulc ni govoril eh, drugače, kot pač od njega vedno pričakujemo, ampak eno stvar bi hotel jaz na vsak način podariti. Tudi nam je bilo žal, da grški kolegi iz naše politične skupine tega za tem svežnjem v grškem parlamentu niso stali. Jaz mislim, da je to tudi neodgovorno. Mi imamo pravico, da opozorimo na to, da vse krizne države v Evropi so blokirale vse zadeve. Velika Britanija, Mačarska in tako dalje. E, to so bile predvsem države, ki jih vodijo socialistične vlade. Gospod Lopes Aguilar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z mandatom smo začeli pred letom dni in na vsakem pran zasedanju govorimo o krizi. Res je, da nimamo nič bolj pomembnega za razpravljati kot kriza, ki je sprožila več brezposelnosti, vendar pa ta kriza ima rešitev. Ne gre za krizo evra v Grčiji. Vsebuje tri asimetrije, ki jih je treba rešiti. Prvo je asimetrija med realno in finančnim gospodarstvom in pa tudi asimetrija med Evropsko monetarno unijo in med pomankanjem gospodarske in fiskalne politike, ki bo vsebovala vse zahteve monetarne unije. In kot tretje, resnost krize in izzivi mehanizmi za odziv pa so zelo počasni, kar je značilno za Evropo. Zato za ostajamo za reševanjem težav milijonov brezposelnosti. Videli smo, da so se sprejele res izjemne odločitve, ki so bile sprejete na svetu ministrov, konec tedna naprimer, in pa tudi strategija 2020 te izredni ukrepi pa niso zastojni. Z njimi ured eh, gredo tudi zahteve in sankcije državam, ki ne znajo zmanjšati porabe in s tem seveda škodijo rasti. Včeraj smo tukaj v Evropskem parlamentu govorili o Evropski konvenciji za zaščito človekovih pravic. Govorili smo tudi o akcijskem načrtu iz Štokholma in takrat smo se spomnili tudi na to, da Evropa ni samo notranji trg in monetarna unija. Ne gre samo za to, gre tudi za državljanstvo. Zato se moramo spomniti na to, da na milijone državljanov izraža svoj, svojo skrb, svoj strah do Evrope, ki govori o sankcijah, do, o grožnjah, namesto da bi govorila o spodbudah za socialno kohezijo, za boj proti revščini. Brez takšne rešitve ta kriza res ne bo imela rešitve. Hvala lepa, gospa Gjolar, minuto in pol. Najlepša hvala predsedstvo in eh, španskemu predsedstvu. Obem se zahvaljujem za vse, kar je bilo narejeno, čeprav pozno in ni lahko uh, navigirati v nevihti. Uh, In veliko ste naredili v zadnjih 15 dneh in želim, da nadaljujete v tej smeri. Imam sporočilo najprej za špansko predsedstvo. Junija boste odgovorni za sprejem strategije do leta 2020 ne dajajte svojega imena nečemu, kar ni v redu. Lizbonska strategija ni delovala, eh, del Evrope na jugu ni eh, konkurenčen in kot je rekel gospod Ferhofstadt, potrebujemo tudi finančni nadzor. Ravno kar smo slišali, da gre parlament predaleč. Sama sem eh, poročevalka o sistemičnem tveganju, ampak najbolj nori Vikend je bil vikend, kjer smo večkrat slišali besedo eh, sistemsko eh, trevanje. Torej, bodite ambiciozni, mi vas podpiramo, ne poslušajte eh, tistih v svetu, ki delujejo brez eh, uredbe. Gospodu Reno želim veliko poguma, podpiram predlog eh, komisije. Eh, da se evropski parlamenti bolj povežejo z eh, komisijo. Ampak tu je treba biti zelo eh, previden, kajti to je lahko pa za vse populiste in kritike Evrope. Imeti morate pristop, ki bo vključeval nacionalne parlamente, ne smete dajati občutka, da Brusel karkoli diktira. Nacionalni parlamenti so tisti, ki naj bi bili garanti demokracije in e, ti so pa tudi tisti, ki, e, ki, ki so izglasovali deficit že več let. Hvala lepa, e, gospod, gospa Swinburne. Hvala lepa. Sedaj smo v situacijo, ki so jo eh, ustvarile naše vlade. Eh, saj pravila so bila in če bi ta pravila bila spoštovana, pravila iz pakta stabilnosti, če bi bili spoštovani mastriški kriteriji, pa ne bi bili sedaj v tej krizi. Sama sem v zelo čudni situaciji, ker vlečem paralele med vedenjem in finančnimi eh, večinami naših vlad in pa bank. Vsak teden razpravljamo o neostreznem ravnanju naših bank. Pravimo, da niso eh, uporabljale in spoštovale pravil, ampak tudi naše vlade so počele točno to. Zahtevamo odgovorno eh, eh, upravljanje vse podjetje, vendar pa imamo še vedno veliko postavk, ki ne odražajo vsega, kar so porabile vlade. Kaj ti? Eh, včasih se zgodi, da šele pozneje ugotovimo, ko je leto že končano, ko so računi že zaključeni, da situacija ni bila takšna, kot, so, eh, kot smo najprej mislili. Eh, upamo, da bomo našli pot naprej. Hvala lepa. Gospod De Jung, eno minuto. Gospod predsednik. Usklajena politika za izhod iz krize je potrebna, vendar pa Evropska unija ne sme vleči iz težav velikih podjetij in velikih finančnih institucij. Dvakrat smo morali že reševati bančni, eh, eh bančni sistem, medtem ko ta sistem ni plačal eh, nič. S pomočjo nizozemske je prišlo do odhodka 2,5 eh, milijona evrov. Istočasno pa je največja zavarovalnica kupila ogromno obveznic od Grčije in pokojninski skladi se zaradi takih nakupov na, eh, znajdejo v težavah. Strategija do leta 2020 mora vsebovati tudi ustrezni eh, sanacijski načrt, treba je napasti tudi špekulante in treba je ustrezno obdavčiti banke. Gospod Salafranka. Najlepša hvala. Teoretično sicer povsem podpiram predloge gospoda Olija Rena, ti predlogi predstavljajo politični kapital za Evropo. Gospod Ren je tudi osebnost, ki ji moramo izkazati eh, vse spoštovanje. Ampak to, kar želim povedati, je naslednje. Opozarjam vas na to, da je ta velika vročica tudi grožnja Vročina je ravno tako nevarna, kot je eh, prevelik mraz. In to velja tudi za eh, gospodarstvo. Od mastriške pogodbe naprej. Bi morali izvajati bolj usklajene politike, sicer bo prišlo do tega, da bodo bogatejši še bogatejši in bo eh, revni še revnejši ta nered uh, v svetovnem gospodarstvu je povezan tudi z velikimi rezervami na svetovni ravni in zato bi bilo treba se s tem tudi soočiti tako, da bi več naporov vložili v to, da bi ponovno oživili rast v Evropski uniji in tako se bomo lahko mogoče izvlekli iz te krize. Hvala lepa. Hvala lepa guy verhofstadt ha denunciato l'insufficienza. gospod predsednik gospod eh, verhofstadt je obsodil marksistično eh, in nacionalistično retoriko v odzivu na krizo. sam bom poskušal biti evropejec. pred nekaj tedni smo govorili o solidarnosti do grčije kakšen smisel pa Evropa sploh ima, če ne bomo znali pomagati tistim državam članicam, ki bodo pomoč eh, potrebovali. In kakšen smisel ima evroskupina in evroobmoče, če ne bosta spodbujata vzdržnosti. Kaj se bo zgodilo, če bo solidarnost postala sinonim za Evropsko unijo, ki krši pogodbe in ki ne dela drugega, kot plačuje račune za tiste države, ki niso sprejele ustreznih ukrepov in ki se niso odgovorno vedle do svojih državljanov. Evropski retoriki bi od Evropske komisije zahtevali naj bo neodvisna in avtoritativna in naj ne upošteva vlad, ki guljofajo se svojimi končnimi eh, računovodskimi računi. Na, eh, vemo, kaj se je dogajalo na finančnih trgih in zato moramo obsoditi dejstvo, da še nimamo ustreznih vseh politik, ne skupne fiskalne politike, ne skupne pokojninske politike. Imamo krizo, ampak te krize ni povzročilo preveč Evrope. To krizo je povzročilo dejstvo, da Evrope ni dovolj. Evropa bi morala spomniti države na to, naj se začno obnašati odgovorno za to, da bodo zagotovile stabilnost za prihodne generacije. To pa ni retorika. Govorimo tudi o pogojih in te pogoje je treba izvajati. Morajo biti del politične strategije, ki bo usmerjena v prihodnost in ki nas ne bo uh, prisilila, da gasimo ogen. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala, hvala lepa. Evropa je Evropa ljudi, ne Evropa držav. Gospod predsednik, kriza, ki smo ji priča, je kriza evropske politike, ki ni sposobna upravljati trgov. Če želimo rešiti evro, je treba okrepiti politične institucije in moramo preiti medvladno logiko in omogočiti evropsko upravljanje. To ni retorika. Pred nekaj trenutki je v Berlino gospa Merkel najavila, da je evro v nevarnosti. To je sicer um, alarm, ampak istočasno pa tega alarma ne spremljajo ustrezni ukrepi. Tako obstaja sedaj nevarnost, da bo evropska valuta postala še šipkejša, s tem bo šipkejša tudi Evropa. Uh, predstavljamo si, kako se bodo odzvali trgi v naslednjih urah. Kajti pred nekaj minutami je vrednost evra še padla. Ko bomo šli iz te dvorane, bomo bolj revni in v večji nevarnosti. In samo evropsko upravljanje nam bo omogočilo obraniti našo valuto, nam bo omogočilo spodbujati rast in zaposlovanje in socialno vključenost opustiti moramo stare eh, pristope koordiniranja nacionalnih politik. Ne, sedaj potrebujemo enotni, skupni instrument, skupno upravljanje, ki mora omogočiti eh, eh, ustrezne politike rasti. Ta načrt 550 milijard evrov, to je pomemben načrt, In danes pa smo slišali, da ni zadosten, sedaj potrebujemo močno politično pobudo, ki bo omogočila trge usmiriti in ki bo omogočila tudi eh, veliko mobilnost eh, monetarnih resursov in proračunskih resursov. Ne smemo pozabiti tudi na produktivnost, na investicije v projekte, eh, ki so skupnega interesa, kot so energija, človeški kapital, znanje. Ta parlament ima veliko odgovornost, to odgovornost mora sprijeti in se svojo avtonomijo mora okrepiti zmogljivosti držav članic, da se izvlečejo iz teh medvladnih politik in da se ponovno spodbudi eh, evropska politika. Gospod Klinc. Trgi eh, zahtevajo od vlad, da nekaj naredijo, ampak ti ne delajo eksante, E, to je pravzaprav škandal, da vlade e, se odzovejo še leta krat, ko trgi kažejo slabosti. Ampak to bi morali narediti pravočasno. Ko smo e, to uvajali, smo vedeli, da nimamo skupne fiskalne politike in zaradi tega smo sprejeli ukrepe, da bi dobili neko vrsto nadomestila. Ampak videli smo, da to, teh zadev se niso držali. Mi potrebujemo predpise, ki je povezano s sankcijami sankcijami. E, mi e, moramo imeti sankcije, naprimer, da ne izplačujemo več iz evropskih skladov, če nekdo prekrši pravila. V evroobmočju obstajajo države, ki e, imajo različne razvoje konkurenčnosti. In tu bi bilo treba narediti. Komisija bi morala e, proračune posameznih držav članic pregledati, videti, ali obstaja od njih nevarnost za evroobmočje. E, seveda, e, nacionalni parlamenti imajo vse pristojnosti, ampak to ni razlog, da ne bi imeli skupne evropske kontrole. Mi potrebujemo več Evrope, ne manj Evrope in to je naša zadnja možnost. In če bosta komisija in svet in e, parlament skupaj nekaj naredili, bo na vsak način možno nekaj rešiti, drugače pa bomo imeli same težave in probleme. Hvala lepa imamo zbyt malo evrope strinjam se s tem da e, v tem boju proti krizi ni bilo dovolj evrope veliko se ukvarjamo z izgradnjo institucij vendar pa zanemarjamo sodelovanje v boju proti krizi in to sodelovanje pa zahteva tudi solidarnost ko razpravljamo o teh stvarih. Naj vam povem tudi, da so na Polskem sedaj hude poplave. Veliko eh, ljudi je zaradi teh poplav trpelo in sedaj ljudje eh, pričakujejo tudi pomoč. Eh, pomoči je pa malo. Evropska unija ima premajhen proračun, da bi lahko financirala konkretne ukrepe. Nobenih finančnih ukrepov ni predvidenih ukrepov, ki bi sledili našim politikom načrtom. Sicer eh, moramo biti previdni, sicer bomo lahko še eh, šipkejši. Šepta. Gospod Odi, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Prišel je trenutek resnice, lucidnosti in odgovornosti v tej krizi. Ta kriza ni samo evropska, ampak je svetovna. U Vaja se e, svetovno upravljanje. Kakšna bo pa e, evropska vloga pri tem, kako bomo vplivali na svetovno upravljanje, če ne znamo vzpostaviti svojega sistema upravljanja. Kdo še ni opazil po 50 letih, da se vedno bolj veča egoizem posameznih držav. Okvarja e, se državljanstvo brez državljano, delamo politiko brez e, voljivcev, e, imamo zakone, pa jih ne spoštujemo. Po padcu berlinskega zidu smo mislili, da smo močni, vendar pa nismo videli svojih slabosti. Sedaj je kriza v polnem teku in evropska zgradba je postala šipka zaradi slabo vodenih držav in korumpiranih držav včasih. Zato je vse na preizkusu. Zato eh, smo vsi samo tako močni, kot je močan najšipkejši eh, člen. Eh, moramo rešiti ta najšipkejši člen tu niso evropska pravila tista, ki so slaba, ampak je slabo njihovo uporabljanje. Dr Evropska komisija tudi ni dovolj nadzirala držav, ki niso ravnale v redu. Potrebujemo več Evrope, vendar pa Evrope odgovornosti in lucidnosti. Pak stabilnosti in rasti moramo spoštovati, vendar mora biti inoviran. Sedaj je pa pred nami naloga, da ponovno pridobimo zaupanje državljanov, to bo pa mogoče samo za rastjo in zaposlovanjem. Rast pa pomeni investicije. Če ne bo investicij se strani javnega sektorja, ne moremo pričakovati, da bo investiral privatni sektor in v strategiji do leta 2020 mora biti veliki načrt za investicije v 10 milijard evrov, tako da bo Evropa postala najbolj konkurenčen del sveta, kar zadeva komunikacije, promet, povezave in tako naprej, zdravje, eh, raziskave, energije, izobraževanje. Pri tem pa moramo tudi inovirati svoje proračunske strukture in vključiti vse eh, javne akterje, vključno z Evropsko investicijsko banko. Na mislitu. Hvala lepa, gospod Ferreira, minuto in pol. Gospa Ferreira, se opravičujem. Sijo prezident. Eh, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ob deseti obletnici Evropske ekonomske in monetarne unije, je bil evro največji, najpomembnejši projekt Evropske unije. Danes pa se zavedamo naših omejitev. Kriza je namreč pokazala, da je ta Evropska in ekonomska in monetarna unija nedokončan projekt. In v tem okolju, v tem ozračju se ne smemo delati utvar. Zato moramo se zavedati, kako boleče so odločitve, ki jih je treba tukaj sprejemati, kako igrajo nekatere države vodilno vlogo in sploh kakšen zgled mora dati Evropska unija svojim državljanom in celotnemu svetu. V Evropski uniji ta proces integracije mora še potekati, saj ni dokončan in tu ne gre samo za sodelovanje med državami. Zato, če se bo ta proces ne bo okrepil, bomo in tvegali velike nevarnosti. Zato je prvič potrebno okrepiti inštrumente, ki so bili vzpostavljeni ob tej nujnem trenutku skupaj z um, Evropskim investicijskim skladom in z drugimi evropskimi regulatorji. In zato moramo na evropski ravni se spopasti tudi z bančno krizo in drugič. Ne moremo imeti močne valute, če je gospodarstvo preveč šipko in zato je eno odstotna rast za evropsko gospodarstvo neuzdržna. To gre tudi v korak z demografsko rastjo in pri tem je treba misliti tudi na boj proti brezposelnosti. Potrebujemo sredstva, da bomo lahko sprejeli in uresničili konkretne ukrepe. Potrebujemo tudi okrepljeno fiskalno politiko, vendar pa. Eh, vse to ne bo mogoče ob teh vse večjih razlikah med državami članicami Evropske unije in zato je treba konvergenčno politiko dobro in natančno še enkrat pregledati. Hvala. Ja, eh, že tretjič se evropski parlament ukvarja z osrednjim desetletnim načrtom z naslovom Evropa 2020. Med številnimi poslanci to eh, povzroča nelagodje, ne le zato, ker eh, gre za spektakularni fiasko predhodnica tega načrta Lizbonske pogodbe. V poprejšnjih razpravah sem vedno opozarjal na dejstvo, da se vsebina tega dokumenta eh, zelo ločuje od dejanskega stanja na, na terenu. Komisija je sprejela eh, številne ukrepe za stabilizacijo evra in eh, gospodarstvo držav članic in zato naj bi več sto milijard evrov eh, ozdravilo gospodarstva zahodnoevropskih držav, ki imajo ogromne proračunske primankljaje. Vendar pa se to ne more eh, početi z krčenjem programov za financiranje novih držav članic, vključno s Poljsko, ki niso eh, ravnale na takšen nespameten način, kar zadeva upravljanje svojega gospodarstva in javnih eh, financ. Če želi Evropska unija do leta 2020 sploh obstati, mora ta vprašanja ustrezno uravnotežiti. Hvala lepa, gospod Major Oreha. Señor presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je najhujša kriza, ki jo lahko trpimo, ne le tista, ki jo danes trpimo, ampak tista, ki jo bomo trpili, če ne bomo znali povleči iz tega, kar se nam dogaja, primerne politične lekcije. Živeli smo preko naših zmožnosti, še zlasti v nekaterih izmed držav članic. Iz realne ekonomije smo prešli v neko fiktivno ekonomijo in naše javne finance in istočasno tudi naše družinsko in zasebno življenje je šlo po tej poti. In e, ne moremo razumeti, da za vsak živ organizem ni isto, istega pomena rast in debelitev. Pri tem imamo neko neravnotežje ob naporih, ki jih vlagamo v to in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 tistem, kar uživamo zaradi teh naporov. Kriza, ki jo imamo, je predvsem zelo različna od vseh kriz, ki smo jih živeli prej in tudi kriza, ki nas čaka, bo še različna od današnje krize. Ta finančna kriza ima namreč tudi socialne posledice, povzroča socialno krizo in povzroča socialni spor. In mi, ki se ukvarjamo s politiko, moramo vedeti, da je naša najhujša, najgloblja kriza, ne samo ta kriza, o kateri govorimo, ampak tudi kriza zaupanja. Ne gre samo za krizo evra moramo analizirati celoten politični proces, ki smo mu bili priča v teh mesecih. Tukaj gre za krizo zaupanja in zato se moramo vprašati, kaj moramo spremeniti kako moramo spremeniti naš pristop, naš politični pristop, kako se moramo politično razviti in v tem smislu moramo razmišljati ne o drugih in možnih različnih situacijah, ampak na kakšen način lahko prispevamo k politični in institucionalni spremembi znotraj našega zbora. Mislim, da moramo veliko razmišljati o krizi birokracije, agenciji, vlad in tako naprej. Tukaj je treba nekaj spremeniti in sicer prvič, Evropa potrebuje kohezijo, neko minimalno kohezijo tega parlamenta. Ne moremo se eh, razklati ob dveh tako različnih konceptih ostalih evropske zgradbe. In drugič moramo tudi po pravici povedati, kaj se dogaja. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa Podimata. Minuta in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Dovolite, da se zahvalim vsem kolegom, ki so se odeležili te razprave, vključno tudi z gospodom Langnom, ki ga ni več tu. Eh, mislim, da je zelo obžalovanja vredno, da so nekateri eh, grški kolegi glasovali proti eh, tem ukrepom. In dobro bi bilo, če bi gospod Langen ponovil to, kar je dejal tukaj tudi na naslednjem zasedanju Evropske ljudske stranke, kajti člani ELS so tisti, ki so bili odgovorni za nastanek razmer, kakršne imamo v Grčiji. Mislim, da se moramo iskreno spopasti s problemi in s pomankljivostmi evroobmočja, vendar pa je tudi globalni gospodarski sistem zdaj tisti, ki ga moramo natančno preučiti in pri katerem moramo zagotoviti, da se preveč eh, moči ne preda v roke eh, tako imenovanemu globaliziranemu finančnemu sistemu. Eh, primarno gre za vprašanje demokratičnosti, eh, če želimo, da bo Evropa še naprej zasledovala vrednote na katerih je utemeljena. Potrebujemo nekakšen podporni mehanizem za evroobmočje, o tem ni nobenega vprašanja, to je seveda zelo dobra zamisel. Torej, takšen mehanizem za obvladovanje kriz ni dovolj. Pogledati moramo tudi, odkot izhaja ta kriza, ne le na nacionalni, ampak na evropski ravni. Kajti delali bi napako in spodkopavali bi našo prihodnost in prihodnost naših eh, otrok in naših vnukov, če bi se ozirali zgolj eh, na gospodarstvo, ne pa tudi na rast, na zagotavljanje novih delovnih mest, na eh, osnove socialne države, ki je tako pomembna za nas vse. Govorimo o okrepljenem eh, gospodarskem upravljanju in eh, to mora biti nekaj, kar bo bolj funkcionalno, nekaj, kar bo vključevalo več varovalk in več mehanizmov za zagotavljanje ravnovesja. Zaenkrat pak stabilnosti in rasti ni funkcioniral in zato mislim, da ga moramo preučiti in predelati na novo, če želimo, da bomo lahko zagotovili nadaljno rast in zaposlovanje do leta 2020. Eh, hvala lepa, gospod Rangel. Dve minuti. Dobri ga, gospod predsednik. Hvala, gospod predsedujoči. Že drugi kolegi iz stranke EPP so zelo natančno opisali situacijo in menim, da je sedaj potrebno se sklicati in omeniti tudi ulogo držav članic. Nacionalne vlade tudi igrajo svojo vlogo pri tem, ko oblikujejo svoje zahteve in pogoje za to, da se enotna valuta lahko ukrepi in zato, da lahko ta projekt Evropske ekonomske in monetarne unije uresniči. In to pomeni, da naša politična stranka, naša stranka, ki je povezana z EPP in PSD, podpira vlado pri njenih strogih ukrepih. Mi namreč menimo, da je skozi vseh teh 15 let socialistična vlada, ki je na oblasti v, na portugalskem, sedaj v taki situaciji, da potrebuje tudi našo podporo za to, da lahko izvede te stroge ukrepe. Mi jih torej podpiramo, ampak hkrati tudi kritiziramo našo vlado in mislim, da je to dober primer tudi za druge podobne primere v drugih državah. Predvsem gre tukaj za zmanjševanje izdatkov, za to gre. Uh, ker na ta način bomo zmanjšali primankljaj in tako naprej. In zato mi zahtevamo od vlade, da mora biti dovolj pogumna, da zmanjša izdatke za to, da se bo zmanjšal javni primankljaj in eh, javni dolg. Mi smo na portugalskem v težki situaciji in zato se morajo tudi druge države, ki so v težkih situacijah, zgledovati po nas. In mi kot država članica Evropske unije se zauzemamo za to, da bo evro dejansko se lahko okrepil in za to, da bo ta prostor, ki ekonomske in monetarne unije, ki so, o katerem sanjamo, vsi mi, o katerem sanja naša stranka, zato moramo sprejeti vse potrebne ukrepe in jih podpreti, da se bo to lahko uresničilo. Hvala. Gospod Farm, minuta in pol. spoštovane kolegice in kolegi. Eh, kar nekaj pomembnih točk eh, v skupni gospodarski politiki ima seveda vpliv tudi na proračun EU. Strateški eh, projekti, ključni projekti v strategiji EU 2020, nadzor nad finančnimi trgi, konec konca tukaj tudi cela vrsta novih nalog, ki nas čaka na, na podlagi Lizbonske pogodbe. Evropska unija ima številne države članice, ki so v težkih gospodarskih razmerah z velikimi proračunskimi težavami. Po drugi strani pa je tudi jasno, da lahko Evropska unija zdaj prispeva s pomembnimi ukrepi, ki lahko pripomorejo k ponovnemu zagonu gospodarstva v državah članicah. In zato se mora proračun Evropske unije v prihodnje osredotočati na tiste področje, ki lahko dosežemo neko dodano vrednost, neko evropsko dodano vrednost, da bo evropski proračun konec koncev tudi eh, močnejši. Države članice pa seveda ne morejo prenašati novih nalog na Evropsko unijo, ne da bi zagotovili tudi dodatna sredstva. V mislih imam raziskovalno politiko, infrastrukturne projekte, ki bodo omogočili boljše, boljšo prihodnost za naše gospodarstvo. In ravno zato je izjemnega pomena, da pri naši gospodarski politiki v prihodnje uberemo konstruktiven pristop, tudi ko gre za pogajanja o proračunu EU in eh, pri razpravi o finančni perspektivi za obdobje po letu 2014, če ne nam ne bo uspelo sprejeti skupnih ukrepov za rast in za poslovanje. Hvala lepa, gospod eh, Skilekak iz dve minuti. Hvala lepa, predsedajoči kot eh, grški evropski poslanec naj ponovim tukaj v tem zboru nekaj, kar sem zelo jasno povedal javnosti tudi v Grčiji. Rad bi namreč izrazil svojo hvaležnost za pomoč, ki jo je bila, jo je bila Grčija deležna iz Evropskega podpornega mehanizma. Ta pomoč nam je pripomogla k sprejemanju ukrepov, ki bodo v končni posledici ozdravili grško gospodarstvo. To smo potrebovali. Treba je zagotoviti tudi to, da bo tovrstna podpora dana tudi drugim gospodarstvom, ki se bodo znašla v podobnih težavah v Evropi. In prvič smo videli v Evropskem parlamentu, v Evropskih institucijah, da obstaja neka resna odločnost pri obladovanju gospodarskih razmer v Evropi. Ampak kako smo sploh prišli do sem, predsedujoči? Ključni razlog je ta, da trošimo več, kot zaslužimo. Nismo ničesar privrčevali. In problem je bil v tem, da smo trošili pred krizo, med krizo in po krizi. In jasno je, da ne moremo kar trošiti denarja, ki ga nimamo, ne da bi eh, v proračun denar pritekal. In eh, Evropski denarni sklad in druge ustanove, ki jih zdaj ustanavljamo, gredo v pravo smer. In to so zadeve, ki so vključene tudi v naši resoluciji, ampak seveda potrebujemo tudi ustrezne spodbude, ne le za zmanjševanje eh, primankljajev in za zmanjševanje zadolženosti, ampak da se na kratki rok ti tudi bistveno zmanjšajo, če že ne odpravijo. In mislim, da bo potrebno tudi preučiti celoten koncept kapitalizma. 4 milijone ali celo več ljudi živi z manj kot dvema dolarjema na dan. Ogromno ljudi imamo, ki živi in mora preživeti z 200 dolarji na mesec. In stari evropski model se mora spremeniti. Če ne bo prišlo do sprememb, če ne bomo mnogo hitreje spreminjali strukturnih eh, sistemov, potem bomo v prihodnje živeli vse revneje. Hvala lepa, gospa Hübner, dve minuti. Hvala lepa, predsedajoči. Le malo dvoma je o resnosti sedanje krize in o tem, da so stroški ukrepov, ki jih sprejemamo, zelo visoki. Naloga oblikovalcev politike je, da ukrepajo na način, da bomo vzpostavili ravnovesje, ki ga je sesulo eh, nedelovanje eh, trga in pa tudi neustrezne državne oziroma vladne politike. Eh, moramo pa tudi še ugotoviti, s kakšnimi ukrepi se bodo evropske države članice vrnile na potrasti. Več regulacije, več zakonodaje ni rešitev za eh, sedanjo krizo. Mi smo se sicer odločili za eh, to odločitev, eh, za to rešitev, vendar moramo na ta način iti tudi v smer večje poenostavitve finančnih trgov. Davčna, denarna politika ne moreta biti nadomestili za strukturne reforme. Strukturne reforme morajo rešiti temeljne šibkosti evropskega gospodarstva, vse večje zadolženosti in primankljajev, staranja prebivalstva, verjetno eh, prihajajoče inflacije, tvegan, ki jih prinašajo politike podnebnih sprememb, nizka produktivnost in pomankanje konkurenčnosti. Z manj javnimi sredstvi bo treba storiti več in zato je učinkovitost rabe dena, eh, javnih sredstev, tako na evropski kot na nacionalni ravni, nekaj, kar bo potrebno ukrepiti. Eh, gospodarstvu prijazen regulatorni okvir, davčni sistem, ki ne izkljuje konkurence, visoka stopnja participacije na eh, trgu dela, dober sistem izobraževanja, raziskave in razvoja, vse to predstavlja nek minimalen svežen ukrepov, ki bodo zagotovili eh, rast zaposlovanja in konkurenčnost. Brez dvoma je zmagovalna strategija EU nekaj, kar bo temeljilo na zategovanju Eh, pasu, predvsem na davčni ravni. Vendar pa je potrebno krepiti tudi inovacije, zato da bomo lahko produktivnost in rast eh, okrepili na trajnostni način. Evropska komisija in Evropski parlament morata prevzeti strateško vlogo in se odločiti za pogumne evropske odločitve, tako za državljane kot za naše trge, ki potrebujejo več Evrope. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod Mečel, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Meni se zdi samo umevno, da moramo suverene države eh, klicati na odgovornost za svoje zaveze in za doseganje teh ciljev. Mislim pa, da je tudi čas, da se ozremo okrog sebe in da ugotovimo, kateri drugi eh, ukrepi so prispevali k tem težavam. V 30 letih je zlati standard in protekcionizem prispeval k poglabljanju recesije. Eh, V Evropski uniji smo imeli solidarnost, smo imeli institucionalno sposobnost preko Evropske centralne banke in komisije, da smo se izučili iz preteklih napak. Delo teh institucij je bilo res navdušujoče, še posebej glede na to, da imamo 27 držav članic, vključno z 16 članicami evroobmočja. Naše institucije so sodelovali tudi z eh, Ameriško centralno banko, eh, z Britansko centralno banko, z Japonsko centralno banko in tako naprej. Ampak trgi, tako imenovani trgi, so dejansko negativno ukrepa na podlagi vsakega ukrepa. Protekcionizem seveda ne funkcionira, ampak vprašanje je, ali so naši trgi dejansko svobodni. Na trgi so tisti, ki so nas porinili v to krizo in vpliv na te trge nas je popeljal v to krizo in ali ni zdaj eh, vendarle razumno posumiti, da nekateri želijo za vsak, na vsak način zasledovati svoje cilje preko eh, trgov, ki jih izkoriščajo v svoje namene politična agenda bi morala vključevati tudi pomisleke o tem, da bi evro v prihodnje morda lahko nadomestil eh, dolar kot eh, valuto, v kateri se trguje z nafto. Eh, prav tako bi eh, lahko preprosto zagotavljali eh, več bogatstva z deljenjem suverenih pravic tukaj v Evropi. Čas je, da se politični voditelji zamislijo nad tem, kaj se dejansko dogaja. Ponavljam, države članica je potrebno disciplinirati, vključno z državo članico, s katero prihajam sam. To seveda se mora zgoditi, ampak ves povdarek dajemo na države članice, zelo malo pa dajemo povdarka temu, kar se dogaja eh, za kulisjem nekaterih tržnih dejavnosti. In zato sprašujem eh, komisijo in svet, zakaj ne nadziramo eh, teh eh, akterjev. V preteklosti jih nismo videli, kam so nas pripeljali, tako da je čas, da imajo eh, te naše vilice, s katerimi špikamo eh, več konic. Hvala lepa, gospod Mesoroš, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Strategija Evropa 2020 je še kako pomembna, še posebej danes, ko je finančna in gospodarska kriza še kako zaostrena kriza sveda ima negativne vplive in te moramo upoštevati v naši strategiji, sicer strategija ne bo uspešna. In ne smemo dovoliti, da se vrednost in prestiž evra eh, oslabi. Mislim, da moramo storiti vse za zagotavljanje stabilnosti denarne unije. Države, ki pripadajo evroobmočju, razumejo evro kot uspeh in zato mislim, da moramo prispevati z vsemi možnimi sredstvi, da bo ta valuta obstala. Eh, ta kriza seveda ima lahko tudi pomembne politične posledice. Euro skepsa se lahko eh, še nadalje krepi in države lahko izgubijo zaupanje v Evropo. Tiste države, ki še niso uvedle ali niso uspele uvesti eh, enotne valute, potrebujejo podporo strategija EU 2020 mora upoštevati prav tako energetsko-politične eh, vidike. Iskati moramo alternativne vire energije in eh, alternativne načine izkoriščanja energentov, predvsem z vidika podnebnih sprememb. In zavedati se moramo, da so alternativne energetske kapacitete nekaj, kar eh, je tudi lahko konec koncev eh, vir, ki ni neskončen upoštevati moramo alternative fosilnim gorivom, eh, prav tako je treba upoštevati vprašanje izpustov CO2 in skladiščenja eh, oglika. Treba je spodbojiti inovacije na tem področju in eh, to je še cela vrsta drugih vprašanj, ki je treba upoštevati pri tej strategiji, še posebej boljša, boljša koordinacija in integracija različnih področje te strategije, kajti le na ta način bomo dejansko dosegli tudi gospodarsko unijo. Hvala lepa, gospod Marinesko, dve minuti. Măsurile propuse de Comisie și de Consiliu sunt extrem de binevenite. Predlogi komisije in sveta so res dobrodošli. Če pa bi te ukrepe izvedli že prej, bi lahko na ta način preprečili velik del krize, do katere je prišlo. Pomankanje gospodarskega upravljanja je prav gotovo prispevalo k odločitvam, brez udeležbe Evropskega parlamenta. Razen tega pa nimamo sistemov za spremljanje izvajanja teh ukrepov. Lansko leto smo ogromno denarja dali bankam, to je sicer bilo potrebno, vendar reševanje bank ni pripomoglo k reševanju celotnega gospodarstva. Eh, ra, pakt, za ra, pakt za stabilnost in rast ni nekaj, kar smo spoštevali. In eh, nekatere države in nekatere vlade so se odgovor, odločile, da bodo uh, jasno povedale, zakaj gre svojim državljanom in se odločile za vrčevalne ukrepe. Druge so se odločile drugače in to je prav gotovo vplivalo na vse državljane Evropske unije. In za to krizo so odgovorne vse vlade. Ne moremo porabiti več, kot proizvedemo, ne moremo potrošiti več, kot zaslužimo. In zaradi tega so predlogi za nove mehanizme eh, finančne stabilnosti ali nov Evropski monetarni sklad je nekaj, kar je zelo dobro došlo, vendar to ni dovolj. Potrebujemo dobre dodatne ukrepe za nadzor in spremljanje in le na ta način bomo lahko vzpostavili pravo gospodarsko upravljanje v korist vseh držav. No in sedaj prehajamo na postopek uh, catch the eye in predvid predvidevam, da bodo predstavniki sveta in eh, komisije eh, podali svoje bistvene poglede na koncu. Zaradi tega bom eh, zelo strok pri upoštevanju časa, ki je na voljo, mogoče se bom kdo, komu zdel nesramen, vendar je to edini način, da lahko vsi govorijo. Gospa Megenis, eno minuto, izvolite. Gospod eh, predsedujoči, res bom kratka. Pozdravljam komentarje Špijanskega predsedstva o proizvodnih sistemih in eh, povdarek na konkurenčnosti. O tem se je, treb, se je treba v tem parlamentu, v svetu in komisiji več pogovarjati. Glede na to, kar ste rekli o. Um, počasnem odzivu. O tem se je ravno treba, tako treba pogovarjati. Res je ta eh, evropski sistem preveč letargičen. Eh, države članice bi se lahko hitreje odzvali tudi v primeru bančnega sistema. To smo sposobni. In ne nazadnje komisija eh, govori o štirih stebrih nove strategije. Pravzaprav mora komisija preučiti svojo lastno vlogo v tej krizi. Um, če smo se ukvarjali le z nadzorom izvajanja ukrepov pakta stabilnosti in rasti, je bilo to premalo, strogo, več bi dosegli, če bi izrabili pristojnosti, ki jih že imate na voljo. Najlepša hvala. Naslednji govornik, eno minuto govornice. Ta o, to obdobje gospodarske krize in strategija 2020 je ne le izziv, ampak tudi priložnost. Lahko predstavlja pomembno pobudo za v, eh, podporo gospodarskim in socialnim reformam, ki so dolgoročno potrebne. To pa mora temeljiti na solidarnosti in prilagodljivosti. Še vedno, po moje, je treba obdržati eh, kohezivne sklade na obstoječi ravni, zaradi tega, ker bistveno pripomorajo k zmanjšanju razlik med regijami v Evropski uniji. Po drugi strani pa je jasno, da cilji, ki si jih zastavlja Evropska unija, ne morejo avtomatično postati tudi cilji na nacionalni ravni. Treba jih je prilagoditi možnostim posameznih držav članici. Romunija je vzpostavila posebno skupino na visoki ravni, ki bo postavila cilje na nacionalni ravni. Ja, Gospa Papadopulu, eno minuto. No Obnašanje trgov in uspešnost bank je očitno nekaj, kar nas je pripeljalo do tega stanja. Eh, kot države ne delujemo, kot je treba. Sprva je šlo za Grčijo, sedaj sta na vrsti Španija in Portugalska. Dejansko eh, smo se le prepozno odločili za solidarnost in ogromno je Eh, odpuščanja in eh, rasti nezaposlenih v Grči, kar je popolnoma neupravičeno. Potrebujemo več socialne solidarnosti, moramo eh, pregledati celotni bančni in finančni sistem, moramo zagotoviti ustrezno delovanje pakta stabilnosti in rasti in koordinirati naše gospodarske politike glede na konkurenčnost. Državljani Evropske unije si želijo bolj humano Evropsko unijo. Eh, brez velikih razlik med državami članicami. Prišel je čas za bolj na človeka usredotočene programe v okviru. Gospod Šmit, eno minuto. Hvala lepa. Mislim, da potrebujemo več sodelovanja, več solidarnosti, ne pa protekcionizem, ne pa nacionalizem. To vemo. Zgodovina nas je vsega tega boleče naučila. In zdi se mi, težko mm, eh, zagotoviti izvajanje sklepov finančnih ministrov glede na eh, proračunsko stanje držav. Tudi finančni ministri se bodo morali prebuditi, kajti ni več dovolj, da se ukvarjamo zgolj z lastno situacijo. Seveda eh, lahko nadziramo druge. Vsi namreč pravijo, ja, dajmo pogledati, kaj se zgodaja, dogaja s Španijo, s Portugalsko, ne pa z našo državo. Vsi smo soodvisni. odvisni. In tudi švedska vlada, gospod Ren, tudi mi smo se naučili, tudi Finska se je veliko naučila iz krize v 90. letih in zato mislim, da se velja postaviti za predlog olje Renega podpreti. Gospod Paška, eno minuto izvolite. Zodpovedna razpočeva politika všetkih krajin Evropske unije ima prvim krokom na... Politika vseh eh, držav Evropske unije predstavlja samo en korak v smeri reševanja razmer nadaljni korak pa bi morali storiti v smeri spremembe strukture eh, našega delovnega prebivalstva. Velik delež prebivalstva namreč eh, ostaja zaposlen v neproduktivnih eh, sektorjih, naprimer v upravi. In zato tudi ni mogoče mm, brez težav, tako po, po domače povedano, eh, nahraniti tolikšnega števila birokratov. Poglejmo si naprimer Azijo, predsedujoči. Tam ni toliko univerz kot eh, pri nas, naprimer, eh, pa vendar je uprava v teh državah eh, mnogo vitkejša in zato je to nekaj, kar privede po naravi stvari do večje konkurenčnosti teh držav. Torej, manj uprave, več prostora za samostojno podjetništvo je nekaj, kar potrebujemo. Najlepša hvala, gospod Brons, eno minuto. Gospodarska kriza trenutno trpi za eh, boleznijo, eh, za države članice pa se bodo kmalo opomogle k zdravju. Imamo sistemske napake v prestopu. Skupna valuta za 27 držav članica temelji na napačni predpostavki, da je lahko ena valuta ustrezna za različna gospodarstva. Vrednost valute mora odražati zdravje samega gospodarstva, ki ga uporablja. Obstajajo pa tudi drugi problemi. Zaradi globalizacije eh, je nekaj, kar izradi česar lahko pričakujemo eh, popoln propad. Ne moremo eh, se kosati z priseljenci, ki imajo nizke plače in eh, zaradi tega ne moremo biti konkurenčni. Ne moremo pa tudi izvažati vseh svojih proizvodnih kapacitet v tretji svet. Hvala. O Kirjuš Kellam je ja, ena lepto. Rad bi se eh, zahvalil komisarju Renu za njegove prijazne besede in zaupanje eh, v napore Estonije, da se vključi evroobmočje. Naj vam zagotovim, da 7,5 eh, odstotni BDP Estonije prav gotovo ne bo pri pomogu k povečanju zadolženosti evropskega območja. Estonijo je treba sprejeti kot pozitiven primer in to pomeni tudi eh, spodbuden signal za Latvijo in Litvo ki bo pripričal ljudi, da se je vredno potruditi in da bodo vse prosilce za članstvo upoštevali glede na njihovo uspešnost in dosežke. Vključevanje v evroobmočje ni le privilegij, ampak tudi obveznost in zaveza, da bomo prispevali k um, paktu za konsolidacijo. Prepričan sem, da je to prava odločitev. Evropsko unijo ne bomo več gledali le kot priložnost, kjer lahko nekaj dobimo, ampak predvsem kot možnost, da nekaj prispevamo k skupni stvari. E, Najlepša hvala, gospod Böge, eno minuto. Gospod... Ena minuta, gospod Böge. Ga ni v dvorani. E, e, ja, Gospa Jalovješka, izvolite. Čekaj, pani predsednica. Hvala lepa, predsedujoči. Današnja razprava v zvezi z upravljanjem gospodarstva je temeljno vprašanje, se zadeva še nadaljne poglabljanje evropske integracije. Glede na uh, zelo tesne gospodarske povezave, morajo vse države nositi enako odgovornost za stabilizacijo gospodarstva v celotni Evropi. Mislim, da nihče izmed nas ne sme dvomiti v to, da je spremljanje takšnih obveznosti predsedujoči prekinja. Uh, gospa, uh, nekoliko prehitri ste. Dobro se bom potrudila bolj počasi. Mislim, da nihče izmed nas ne sme dvomiti v to, da je spremljanje izvajanja zaves in pa javnih eh, eh, izdatkov in izvajanja reform v državah članicah na, eh, v zgodnih fazah in pa pomoč v časi krize, vse to so pomembni ukrepi. Treba pa predvsem zagotoviti, da se spoštuje pak stabilnosti in rasti in to je ključnega pomena za zagotavljanje proračunske in makroekonomske stabilnosti v Evropski uniji. načeli skar in naming and shaming sta ključnega pomena za uh, izvajanje uh, reform in za uh, zagotavljanje finančne discipline, vendar pa sem proti finančnim kaznim, kajti to bi lahko imelo negativen vpliv na gospodarstvo držav, ki so tako ali tako že v težavah. Predsedujoči prekinja.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 je psihologija taka, da vedno iščemo grešnega kozla in da iščemo nove rešitve. In temu smo priča v Evropi tak, pristop se uporablja in nacionalizem se krepi v mnogih državah, pa tudi protekcionizem. Po drugi strani iščemo nove rešitve in to počne tudi komisija. In to je seveda treba spoštovati. Močnejši, ko je politični sistem v Evropski uniji in nacionalni ravni, bolj Eh, bomo sposobni obvladovati tržne sile. Po drugi strani, če bo obratno, pa bo situacija zaostrena. Treba pa eh, je prenehati kazati s prstom na Grke. Eh, Grke kot politike in državljane. Oni so tisti, ki sedaj potrebujejo našo podporo, kajti izvajajo zelo eh, težke odločitve. Eh, Finska in Švedska na eh, začetku 90-ih, kot smo slišali, so bile Grčije tudi. One so se morali odločiti za težke odločitve, pa so uspeli. Veliko stvari smo slišali pozitivnih in negativnih o Grčiji, pa nisem prekinjal. Eh, naslednji govornik je gospod Sörer. Are you here? Ja. Teurer? Ja. Teurer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. V tej razpravi o delujočem evropskem in okrepljenem evropskem eh, gospodarskem eh, upravljanju predstavlja pravi trenutek za da kratkoročne stabilizacijske ukrepe prelevimo v dolgoročno strategijo. Zato potrebujemo eh, vizijo eh, socialno-tržnega gospodarstva. To je nekaj, kar je zapisano že v Lizbonski pogodbi. Zdaj moramo to spraviti k življenju. Eh, socialno-tržno gospodarstvo je, bila, je bilo gonilna sila gospodarskega čudeža v Nemčiji po drugi svetovni vojni. Pomembno je, da se ustvari ustrezen red na gospodarskem eh, trgu. In zato tukaj pozivam k takšnim državnim ukrepom, ki bodo z enotnimi eh, ukrepi in z enotno zakonodajo eh, vplivali eh, na delovanje trga v smislu zagotavljanja nekega okvira, nekega reda. Konkurenca je rezultat gospodarskega delovanja, ne pa nekaj, iz česar se gospodarsko delovanje porodi. Gospod eh, Sobermajer, eno minuto. Hvala, predsedajoči. V strategiji EU 2020 se moramo začeti ukvarjati z eh, razlogi za sedanjo krizo. Eh, smiselno je ustanoviti denarno unijo po ameriškem modelu, eh, ne da bi imeli ustrezen eh, nadzor. Ampak mislim, da to ni rešitev. Eh, če že denarna unija, potem resnična eh, denarna unija in tudi finančnih eh, trgov ne smemo v prihodnje obravnavati kot nekaj ločenega od realnega gospodarstva. V strategiji EU 2020 potrebujemo jasna pravila proti špekulantom, proti hedge skladom eh, in eh, predlog, ki ga je podala Nemčija za davek na finančne transakcije in eh, davek na eh, prihodke oziroma dobičke bank, mislim, da predstavlja pomemben eh, korak v tej smeri in treba imeti tudi dovolj poguma, da sprememo pravila za delovanje in poslovanje eh, držav če nekdo ne spoštuje eh, pravil, leti ven iz evroobmočja. Preprosto. Kirjuš eh, Rubik, ena leto. Gospod Rubik, ena minuta. Hvala lepa, predsedajoči, dame in gospodje. Strategija EU 2020 nas postavlja pod eh, še poseben, preče poseben pritisk in še posebej na mala in srednje velika podjetja velja paziti. Pomembno je, da do leta 2020 bdimo tudi nad tem, da v malih in srednje velikih podjetjih zagotovimo eh, minimalno raven lastnega kapitala na ravni 20 odstotkih. Eh, mislim, da Evropa potrebuje močno eh, malo gospodarstvo, kajti tam se vzpostavi ogromen odstotek BDP-ja in 80 odstotkov obdavčitve izhaja iz MSP-jev. In mislim, da je komisija pozabila tukaj zastaviti cilje tudi za krepitev položaja malih in srednje velikih podjetij v tem programu. In gospod komisar Ren, zato vas izredno pozivam, da za mala in srednje velika podjetja tudi kaj storite in da postavite tudi cilje za krepitev uh, položaja teh podjetij, kajti to so pomembni delodajalci gospod predsedujoči predstavnik eh, komisije predsedstva eh, danes je bila to ena od boljših razprav o krizi eh, zlasti o grškem vprašanju o grški krizi in večina odgovorov razprav se je sukala v bistvu okrog vprašanja kako naj v prihodnje upravljamo z evropsko unijo. res pa je tudi to kar so poudarili že nekateri kolegi ki iščejo krivdo in greh za nastalo situacijo jaz mislim da je tudi to prava in pomembna pot. moramo se vprašati o odgovornosti nekaterih evropskih inštitucij ampak ne samo o kolektivni odgovornosti inštitucij ampak čisto konkretno. Eh, jaz bi predlagal da pokličemo na odgovornost recimo bivšega komisarja za finance gospoda almunia ki je bil v svojem mandatu dokaj kritičen do nekaterih držav pa se mu je zgodila recimo grčija oziroma grški primer. pozivam ga naj pojasni svojo vlogo v tej zgodbi

Eh, gospod eh, predsedujoči, veliko je treba povedati v eni minuti. Eh, do finančne krize je dejansko prišlo zaradi pomankanja regulative, zaradi pomankanja upravljanja in zaradi pomankanja nadzora. V prihodnosti je treba napovedati in predvideti take situacije ter se jim tako izogniti. To velja tako za države kot za posameznike. Vesel sem, da smo danes slišali, kar smo slišali in eh, vesel sem, da se ukvarjamo z eh, finančnimi teroristi, bonitetnimi hišami in špekulanti, ki uničujejo naše vlade. Pri tem pa je treba upravljanje obravnavati na politični ravni in len tako bomo prišli v svetlejšo prihodnost. Kadenbach je eno leto herr präsident herr kommissar hvala lepa predsedujoči gospod eh, komisar predstavniki sveta danes govorimo o enotnem evropskem sistemu upravljanja gospodarstva mislim da je skrajni čas da se zavemo da trg sam po sebi ni tisti ki mu evropejci in evropejke služimo temveč da gre za evropske državljane, 500 milijonov evropskim državljanom mora služiti trg. Potrebujemo konsolidacijo, potrebujemo rast, ampak to moramo povezati še z nečem, namreč z socialno vzdržno konsolidacijo na eni strani in trajnostno rastjo na drugi. In če bi želeli to doseči, eh, potrebujemo določena zagotovila, potrebujemo zaupanje in perspektivo in ljudem v Evropi damo lahko perspektivo le, če jim lahko obljubimo in tudi pokažemo z ukrepi,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 grška kriza in razsežnosti te krize eh, povzročilo kar nekaj eh, negotovosti med našimi državljani in to upravičeno. Ne gre za to, da bi s prstom kazali na Grčijo, kot so dali nekateri kolegi, temveč pa je pomembno, da se eh, naučimo ustrezne nauke in da zgradimo bolj politično Evropo in da gremo v smeri eh, gospodarskega upravljanja. Eh, Čas je, da vzpostavimo ustrezen sistem na tem področju in zato mora komisija predlagati sistem, eh, da lahko unaprej preučuje eh, proračune držav članic. Bistvo je, da se lotimo evropsko eh, ekonomsko upravljanje, ne pa, da bo Evropska komisija preverila nacionalne proračune unaprej pred njihovim sprejetjem. Mislim, da je takšen predlog nekaj, kar bi eh, jasno nakazalo tudi na ustavno eh, neskladnost takšnega ukrepa, prav tako eh, pa je to ukrep, ki ga eh, Evropa danes ne potrebuje. Mislim, da Evropa danes potrebuje koherentno gospodarsko politiko, ne pa vnaprejšnje preverjanje proračunov. Gospa Dancila, eno minuto. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că strategia europeană... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsi vemo, da strategija EU 2020 eh, je bila pripravljena za to, da se bolje borimo proti ekonomski krizi in se pripravimo na naslednje desetletje. Zelo je obžalovalno vredno, da v tej strategiji ni govora o reviziji najpomembnejše skupne politike in to je skupna kmetijska politika. Eh, kmetijstvo je bistven inštrument če želimo doseči cilje strategije 2020. Vse e, reference e, so pravzaprav na to temo bile vključene v zadnjem trenutku in zato je kmetijstva v dokumentu tako malo. Strategija pa govori nekaj malega o prihodnosti SKP-ja, SKP vendar pa ne e, vključuje te politike v širši globalni pristop, ki mora upoštevati. E, probleme vedno eh, večjega popraševanja po hrani. Gospod eh, Sirkevski, ena minuta. Šalonji panjstvo, brak. Dame in gospode, mislim, da nam primankuje poglebena analiza razlogov za krizo v Evropi in eh, v Grči in nevarnostmi, pred katerimi so ostale države. Globalna finančna kriza, ki se je zdaj prelevila že v gospodarsko krizo, je razlog za to situacijo. Ali pa morda so tukaj naše napake, ki jih moramo iskati. In mislim, da moramo iskreno povedati, da Unija ni imela koordinirane, usklajene eh, gospodarske politike, ni bilo finančne discipline in koherentne strategije za rast. Države članice so eh, pogosto zatiskale oči pred realnostjo, visoki stroški, nizki prihodki in eh, zato so najbolj odgovorni eh, E, seveda tukaj Evropska centralna banka, Evropske centralne banke, komisija in tako naprej. Potrebno je spremljati e, proračune in proračunsko porabo. In v zadnjih letih smo se več ukvarjali z Lizbonsko pogodbo kot z eh, denarno in pa gospodarsko unijo. Si, si, si, si, katarhaš, Za eh, zaključek te razprave v imenu sveta dajem besedo gospodu Lopezu Garidu. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Dejansko lahko rečemo, da smo v Evropski uniji v taki situaciji, ki je podobna tudi drugim situacijam v preteklosti delovne Evrope, ki smo jih že imeli in ki smo jih uspešno rešili. Naprimer, situacija, ko smo bili na razpotju po drugi svetovni vojni in ko se je ustvarilo tisto, kar se takrat še ni imenovalo Evropska unija, potem obdobje, ko je padel berlinski zid, ko se je povezala Evropa in eh, trenutek, finančne in gospodarske krize v Evropi in na to sprejetje nove pogodbe. To smo storili na začetku tega stoletja s sprejetjem Lizbonske pogodbe in to je v bistvu edini možen izhod iz take težke situacije, kakršno imamo danes. Druga alternativa je seveda morda populizem ali protekcionizem, ampak to ni opcija. Opcija je, in to je jasno, da se zauzemamo za Evropo, ki bo rešila težave, ki jih ima in ki so se izkazale, kadar se je pojavila ta zelo huda kriza, ki je nihče od nas, ki sedimo v tej dvorani, še nihče ni take doživel. In zato moramo odgovoriti na položaj na teh dereguliranih trgih. Moramo znati najti odgovor na težave, ki jih imamo v proizvodnem sistemu zaradi premalo konkurenčnosti in danes s temi hudimi učinki in s socialnimi učinki in brezposobnostjo ter drugimi težavami, finančnimi težavami, kot je primankljaj v veliki večini držav članic, je treba najti odgovor, ki pa ne bo pomenil sedaj še manj Evrope v Evropi, ampak mora biti več Evrope v Evropi, zato da bomo lahko to rešili. In na ta način pokažemo, da se je Evropa odzvala. In zato se želim navezati na komisarja Rena in še na nekatere druge govornike, ki so omenili to, da se je Evropska unija odzvala in na kakšen način se je odzvala, ampak sedaj so se stvari še bolj zaostrile in zato moramo najti še hitrejši odgovor, ki mora prispevati k rešitvi teh bistvenih, temeljnih problemov, na katerih je nastala kriza v Evropski uniji. Zato vam jaz želim predlagati sodelovanje. Sodelovanje med evropskimi institucijami in še zlasti je to pomembno za Evropski parlament. In sicer imamo tukaj pet vidikov, pri katerih moramo pospešeno delali, pri katerih moramo zaključiti za nalogo, ki je že bila zastavljena in ki se je začela pravilno. In sicer prvič, solidarnost. Treba je okrepiti, poglobiti solidarnost v evrskem območju in zato je tako pravilna odločitev o pomoči Grčiji in odločitev o tem triletnem skladu, 750 milijard evrov, s katerimi se bo preprečil ta, preprečilo to nadaljne neravnovesje v javnih financah. In eh, mislim, da je pravilno, da je to Evropski svet zastavil kot možnost, da je to eh, v mesecu maju tudi potrdil in da sedaj to že izvajamo s tem, da se tudi kupujejo dolgove držav članic na načine, ki jih omogoča Lizbonska pogodba. Drugič, v parlamentu sedaj razpravljamo o paketu finančnega pregleda in ena od možnosti, ki jih ponuja, je tudi odobritev ekofina za hedge sklade. Seveda, to lahko storimo. To lahko storimo, vendar pa moramo čim prej zaključiti pogajanja med svetom in parlamentom o celelotnem sve, finančnem svežnju. V tem svežnju je namreč predvideno tudi reguliranje bonitetnih agencij, ker bodo tudi bonitetne agencije morale biti podvržene nadzoru evropskih organov, če se kdo od vas sprašuje o tem, ali to bo ali ne. Tretjič, moramo se tudi zauzemati za konkurenčnost in zato je izredno pomembno, da bo junijski Evropski svet sprejel in zagnal strategijo EU 2020. V tej strategiji so namreč tudi kvantificirani cilji, tudi cilji revščine in socialne vključenosti, ki zaenkrat še niso količinsko opredeljeni ta strategija mora tudi določiti upravljanje, ki je veliko in to je veliko bolj zahtevno kot sama Lizbonska strategija, ki je bila uh, že prej izvajana. Tukaj gre res za uresničevanje ciljev, uresničevanje ciljev, ki zadevajo heč sklade in strukturne sklade. Četrti pomemben element. Svežen o usklajevanju ekonomskih politik ki ga je predstavil komisar Oli Ren 12. maja in ki ga je včeraj proučeval Ekofin. Bistvenega pomena je, da tukaj izpolnimo zahteve iz Lizbonske pogodbe in iz um, ehm, 45. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. To namreč pomeni, da so države članice primorane usklajevati svoje ekonomske politike in svoje politike zaposlovanja in lahko usklajujo tudi svoje socialne politike. V tem smislu je razvoj 136. člena, tako kot je sedaj pripravljen, izredno pomemben in zato je treba pospešiti tudi praktično izvajanje le tega. In ne nazadnje, pospešiti moramo tudi poznavanje in razpravo ter sprejetje odločitve o obdavčevanju mednarodnih finančnih transakcij. Prosim sem parlament, da vse te točke, ki so izredno pomembne in ki odsevajo nek korak naprej k boljšemu ekonomskemu upravljanju Evropske unije, da se vse to v Evropskem parlamentu sprejme in odobri in to čim prej, čim prej, zato ker ne moremo več veliko čakati. In zato mislim, da je enotnost Evropske unije danes veliko pomembnejša, kot je bila kadarkoli doslej. In tukaj govorimo o enotnosti tudi ne le Evropske unije in držav članic, temveč tudi evropskih institucij. In Evropski parlament je evropska institucija, tudi komisija je evropska institucija in tudi svet je evropska institucija. In institucije morajo v tem trenutku sodelovati, zato da bo ta bistvena, pomembna rešitev problemov, ki so se izkazali, dejansko uresničila in da bo to predstavljalo novo politično etapo v Evropski uniji, ki bo koristna za vse naše državljane, ki od nas točno to pričakujejo. Točno to pričakujejo, ničesar drugega. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. In sedaj v imenu Evropske komisije, gospod Oli Ren. Glasovali bomo ob 12.10 in prosim, vzemite si čas, lahko govorite dlje časa. Uh, Gospod uh, predsedujoči, dame in gospodje, hvala za to zelo vsebinsko bogato in resno razpravo o eh, hudi situaciji, v kateri se trenutno nahajamo v Evropi. Naj samo rečem, da visoko cenim široko podporo Evropskega parlamenta za okrepljeno gospodarsko upravljanje in ravno tako sem, bom, sem zelo natančno poslušal eh, gospoda Lopeza Gorida in zahvaljujem se španskemu presedstvu za njegovo podporo in odlično podporo pri tej zadevi in drugih zadevah naj rečem, da se popolnoma strinjam z tistimi med vami, ki ste pozvali k ustanovitvi eh, gospodarske unije, ki bo dopolnila monetarno unijo. To je nekaj, eh, kar se moramo naučiti iz te krize. Delati pa moramo na treh tirih. Kot prvo, moramo eh, reševati obstoječo krizo, tako da bomo pozorni na to, kar se dogaja v Grčiji in druge po Evropi. Izognili smo se še enemu skandalu Lehman, tipa Lehman Brothers, tokrat v Evropi, vendar to še ni konec naših naporov. Moramo biti še naprej pozorni in odločni braniti finančno stabilnost v Evropi in na ta način zaščititi eh, še vedno krhko gospodarsko oživljanje na naši celini. Kot drugo, moramo pospešiti in uh, okrepiti regulativne reforme za finančne trge. To pa bo vključi, vključevalo vse uh, banke, uh, bonitetne hiše in agencije in na tem področju je res treba delovati na evropski ravni in to čim prej. Oblikovati moramo okvir, ki bo popravil sistemske napake finančnih trgov in pri tem se popolnoma strinjam z gospo Jakonsari in gospodom Svobodo. Trg je lahko sicer dober sluga je pa zelo slab gospodar. In kot smo slišali, se moramo zauzemati eh, za osnovno idejo socialne gospodarske, ekon, eh, socialne tržne ekonomije ter vzpostaviti okvir za finančne trge ter zaključiti regulativno reformo. In kot tretje, moramo sprejeti odločitve, v povezavi z okrepljenim gospodarskim upravljanjem v Evropi. Moramo okrepiti pakt stabilnosti in rasti, ojačati fiskalni nadzor, vzpostaviti eh, dejanske sankcije in postaviti pravila ter eh, Eurostatu dati revizijske pristojnosti za nadzor nad javnimi financami. Kolegice in kolegi, tukaj zaključujemo zelo pomembno razpravo in zato vas uljudno prosim, da se čim manj pogovarjate v tej dvorani in da spoštujete komisarja, ki podaja svoje zaključne pripombe. Komisar, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Na to sem sicer navajen, vendar pa res upam, da. Eh, boste vendarle z vsaj majhnim zanimanjem prisluhnili k temu, kar želim povedati. Torej, v reševanju te krize eh, moramo zaključiti reformo finančnih trgov in vzpostaviti okrepljeno gospodarsko upravljanje. To so torej naši glavni cilji, ki jih je treba uresničiti čim prej. Strinjam se z gospodom Marinesku, ki je omenil sporočilo komisije dejansko je to več, kot si je kdorkoli lahko predstavljal še pol leta nazaj. Prosim, preberite tistih deset eh, strani v sporočilu o okropljenem gospodarskem upravljanju v Evropi. To sicer eh, zgleda na prvi pogled kratko, vendar pa besedilo vključuje ogromno konkretnih poput, ki jih po moje ta hip v Evropi potrebujemo. Vključujemo vanjo pa tudi napoved mnogih zakonodajnih pobud, ki bodo v kratkem sledile. Gospod eh, Ferostat je povedal, da ne smemo čakati na posebno skupino. Dejansko uh, smo vzpostavili uh, skupino, ki jo vodi predsednik Van Rompuy, ampak uporabili bomo svojo pristojnost za podajanje zakonodajnih pobud in zelo kmalo pripravili zakonodajne predloge za okrepljanje gospodarsko upravljanje. In to je tudi eh, bistvo skupnostne metode, na katero ste danes večkrat opozorili. Zmakuje nam časa in moramo delovati hitro in učinkovito. Bistvo je torej, da začnemo z temi pobudami kar zdaj. Gospod eh, predsedujoči, eh, spoštovane poslanke in poslanci, potrebujemo zavezništvo inštitucij, če želimo doseči te cilje. Evropska unija je vedno dosegala najboljše rezultate na osnovi zavezništva med komisijo in parlamentom. Zaradi tega računam na vašo podporo v tem oziru. In ravno tako je tukaj pomembno, da vključimo na eh, inkluziven način, kot je rekla gospa Golar, tudi nacionalne parlamente. Kar pa je najpomembnejše, prosim, Spomnite se, da Evropski uni, parlament dejansko lahko pomaga Evropski uniji in da če bomo vsi delovali hitreje in bolj odločno, bomo dosegli več. Prosim, prepričajte svoje voljivce in eh, pomagate, pomagajte nam prepričati države članice, ne le Španijo, ki je že zelo prepričana in njeno predsedstvo. In eh, na ta način eh, verjamem, da boste lahko pre, prevzeli os, jasna stališča pri resoluciji o strategiji EU 2020 eh, tekom tega parlamentarnega zasedanja. Nič drugega ni treba, kot pa z vso polno paro naprej za okrepljeno gospodarsko upravljanje v Evropi. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo zaključili skupno razpravo. Glasovanje pa se bo začelo čez nekaj minut.